Cari colleghi, buongiorno. Dragi kolegi, dobro jutro. Najlepša hvala, da ste prišli točno, tako da lahko začnemo z kratkimi obvestili predsednika. Kot veste, sem ta obvestila napovedal že včeraj. Izmenjava mnen z generalom Morionom, ki naj bi potekala danes popovdne, je bila odpovedana zaradi stavke vlakov v Belgiji in Franciji. Potekala bo 10. novembra ob 16.30. Poleg Moriona bo prisoten tudi kolega Bergman, ki je bil imenovan za vodjo misije za opazovanje volitev in sicer drugega kroga volitev v Afganistanu. Ta drugi krok pa je bil odpovedan, kot najbrž veste, zaradi tega, ker se je Abdullah Abdullah umaknil. Zaradi tega sem se odločil, da se ne bi povsem odrekli seji danes popovdne in zato bomo dodali 13. točko in sicer gre za finančni instrument za industrijske države, ta, to točko bomo torej prenesli na danes dopoledne in ne bomo imeli seje popoldne. Tako bomo zaključili z našim dnevnim redom. Kot veste, je Češka republika ratificirala Lizbonsko pogodbo in imenovanje komisarjev, visokega predstavnika in tako naprej eh, bo potekalo do konca tega leta oziroma naj bi bilo zaključeno do konca tega leta. Naš odbor je posredno ali neposredno vključen v celo vrsto zaslišanj za komisarje, ko gre za področje širitve, razvoja, mednarodne trgovine in tako naprej. Na teh področjih bosta podpredsednik komisije in pa visoki predstavnik Evropske unije. Delovala na področju, ki je tesno povezana tudi z delom našega odbora. Če ne bo prišlo do presenečen, kar zadeva portfelje posameznih komisarjev, bo potekalo zaslišanje za razvoj in pa mednarodno trgovino v tednu plenarnega zasedanja Strasburga. Decembra pa bo potekala običajna seja AFETA. Datume boste prejeli takoj, ko bo to mogoče. Vendar pa vas že vabim, da v svoje koledarje zapišite datum 4. december, ki je predviden za zaslišanje podpredsednika komisije in visokega predstavnika. Torej petek 4. december. Prehajamo k prvi točki dnevnega reda in sicer gre za predlog resolucije. Kolega Atkins, postopkovno vprašanje. Gospod predsednik, kar zadeva administrativne zadeve, naj vam povem, da ste nam nekoliko prepozno povedali, da bo zaslišanje potekalo v petek, kajti številni imamo obveze v svojem volilnem okrožju, vi ste najbrž v istem položaju. Osebno že imam sestanek eh, v petek in težko se bom udeležil te seje. Ali bi bilo moč ta datum še spremeniti? E ja, prav imate. Tudi sam se strinjam z vami, kot vsi ostali imam na začetku in koncu tedna sestanke v svojem volilnem okrožju, ampak alternativa temu je, da se ne sestanemo z visokim predstavnikom in pa podpredsednikom komisije, preden boste začela svojim delom. Torej, izbrali smo pač manjše zlo, če lahko temu tako rečem. Poleg tega pa je to odločitev konference predsednikov. Hovit in potem posalt. Trenutek, trenutek, gospod Poselt. Najprej dobi besedo gospod Howitt in potem gospod Poselt. Hvala lepa. Gospod predsednik, mogoče je bila to napaka v eh, tolmačenju, ampak kolikor sem slišal, ste dejali, da bo visoki predstavnik moški, da bo on storil to, on storil eh, drugo in tako naprej. Ampak lahko bi se zgodilo, da bo to tudi ženska. V bene, jo. Ja, dobro. Torej, če tudi so določeni izrazi, ki se uporabljajo v moški obliki, recimo list je v italijanščini pravi predsednik ženskega spola. Kolega Poselt. Hvala lepa, gospod predsednik. Pridružim se lahko tistim, ki so dejali, da imajo številne obveznosti pred Božičem v svojem volilnem okrožju. V tistem tednu imamo tridnevno zasedanje 1., 2. in 3. decembra in zanima me, ali ne bi bilo mogoče, da bi namesto običajne seje imeli zaslišanje. Kaj meni o tem pravzaprav konferenca predsednikov? Konferenca predsednikov sicer pogosto razmišlja, ne vem pa s katerimi posledicami questi argomenti sono stati eh, trattati. Ti argumente so obravnavali tisti, ki so pripravljali dnevni red. Izbrali smo tisti dan, ki je najbolj ugoden za vse. Določena zaslišanja komisarjev ne bodo organizirana ob tistih dnevih, kot bi nam eh, najbolj ustrezalo, ampak nažalost ni alternativ, ne bolj praktičnih alternativ. Torej, lahko začnemo z dnevnim redom. Najprej predlog resolucije v poročilu o napredku Hrvaške za leto 2009. Poročevalec je kolega Svoboda, ki je pred kratkim obiskal Slovenijo in Hrvaško in kar takoj mu dajemo besedo za uvod v to temo. Gospod Svoboda. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi opozoril le na nekatere najpomembnejše točke, kajti že včeraj smo imeli razpravo o številnih vprašanjih povezanih s to temo. Točka, o kateri se vedno znova razpravlja, je vprašanje pravnega sistema in pa boja proti korupciji. Mislim, da je na tem področju Hrvaška dosegla že velik napredek, zagotovo pa še ni na cilju v svojem poročilu povdarjam, da je potrebno ti dve področji še bolj pozorno spremljati. Pred kratkim je prišlo do odstopa premjeja in pa do odzema imunitete za nekdanjega ministra za obrambo. Ne želim dajati sodb glede obeh. Ampak že samo dejstvo, da je prišlo do odstopa premjeja in pa do odzema imunitete za ministra za, obrembo, za obrambo, je dober signal za to, da nihče ni nad zakonom, da morajo vsi zakone sprejemati oziroma da, sicer, da se sicer lahko znajdejo pred sodiščem. Torej, opozarjam pa, da torej ne želim izražati nobenih sodb. Ugotovili smo tudi, da podpora prebivalcev za pristop k Evropski uniji ni tako velika, kot bi si želeli. Zaradi tega se je potrebno s prebivalci še pogovarjati o smislu in namenu pristopa. Včeraj smo že slišali, da so določene skupine, vključno s crkvijo, kritizirale sporazum, ki je bil podpisan z Slovenijo pristop brez soglasja, brez kompromisa s Slovenijo ni mogoč. In mislim, da ta pristop ali bomo dosegli vse ali pa pristop ne bo um, mogoč, eh, ta pristop je potrebno še nekoliko razčistiti. Potem pa je tukaj sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem v Hagu, tudi o tem smo že včeraj govorili. Hrvaška vlada je ustanovila posebno delovno skupino in to je zelo dober korak. Hrvaška vlada je povabila tudi oziroma je prosila tudi gospoda Brameca, da pošlje strokovnjake v to delovno skupino tudi iz drugih držav, tako da bi lahko ta skupina opazovala kako Hrvaška še izpolnjuje zahteve mednarodnega kazenskega sodišča. Glavni tožilec Bramec ne želi biti vključen v sam postopek, vendar pa je to tudi možnost za nekatere države članice, da pošljajo strokovnjake v to delovno skupino, da bodo ti lahko ocenili, ali delovna skupina res optimalno deluje. To povabilo je torej dala hrvaška vlada sama in mislim, da bi se morali na nj odzvati. Ni povsem razumljivo uh, vsaj hrvaški vladi, da po eni strani od njih zahtevamo, da storijo vse, kar je v njihovi moči, po drugi strani pa se recimo ne bi odzvali na povabilo, da uh, pošljemo strokovnjake v to delovno skupino. Potem so tukaj uh, begunci in tako naprej, seveda obstaja še določena odprta vprašanja, predvsem za notranje razseljene osebe, ki. Še posebej za tiste, ki morda nimajo eh, lastnega stanovanja, ampak eh, so živeli v državnih stanovanjih, Hrvaška poskuša to vprašanje rešiti. Potrebno je še sprejeti nadaljne odločitve, vendar pa je Hrvaška pripravljena rešiti tudi to področje, kar zadeva konkurenco in pa gospodarstvo. Vemo, da je vprašanje ledidelniče zmere odprto. Slediti mora drugi razpis, to se bo zgodilo. Mislim, da je to pač preprosto delo, ki ga je potrebno še opraviti. nismo posem prepričani, da vse poteka tako, kot mora, vendar pa je to pogosto tako tudi v drugih državah, ko gre za administrativne postopke. Hrvaška mora poskrbeti, da bo imela jasna pravila. In sedaj še k zadnjemu vprašanju. Ko gre za bilateralne odnose, že včeraj smo razpravljali o vprašanju sporazuma z Slovenijo, ki ste ga podpisala oba premjeja včeraj, hvala Bogu. Obstaja še odprto vprašanje ratifikacije. Tukaj sem vključil tudi pomislek in sicer glede seznama, ki bi ga morala pripraviti komisija, in sicer, ko gre eh, za predstavnike, ki bodo sodelovali eh, pri eh, tem sodišču, to bi morale biti osebe, ki so visoko usposobljene in ki so že sodelovali v celotnem postopku, v celotnem pogajalskem postopku. poleg tega želim, da bi vključili eh, v eh, to besedilo tudi originalno različico. Poleg tega je Hrvaška dala tudi pobudo, da reši mejna vprašanja z drugimi državami, recimo z Srbijo, Bosno in Hercegovino. Kar zadeva Črnogoro, eh, sta se države odločili za rešitev v okviru mednarodnega sodišča. Torej pomembno je regionalno sodelovanje in pa rešitev regionalnih problemov. Vse to mora dobro delovati do zaključka pogajanj. In zdaj še k zaključku pogajanj. Po mojem mnenju bi bilo mogoče do sredine ali vse do konca naslednjega leta zaključiti pogajanja, če bo hrvaška vlada seveda poskrbela za ustrezna prizadevanja in če bodo rešena še odprta vprašanja. Ne moremo dajati zagotovil, to ni naša naloga, vendar pa mislim, da je dobro, če določimo vsaj cilj. Lahko pa računamo s postopkom ratifikacije, ki bo trajal leto in pol, to ni vključeno sicer v moje poročilo ampak eh, de facto bi to pomenilo leto 2012. Torej, naslednje leto bi morali pogajanja zaključiti in to, kot sem dejal, je mogoče, če bo Hrvaška poskrbela za ustrezna prizadevanja. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Svoboda. Samo eno pojasnilo. Govorili ste o razdeljenem besedilu, besedilu, ki ste ga prejeli gre za različico, ki jo imamo v tem trenutku, različico, ki jo bodo pregledali pravniki lingvisti, pa boste dobili kasneje. Kolega Posel ti je prosil za besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se kolegu Svobodi za še eno odlično in povsem jasno ter strnjeno poročilo potem glede na to, da imamo veliko novih kolegov v tem odboru in pa v parlamentu, bi rad te kolege pozval, da se držijo tega stila poročila, namreč gre za strnjeno in dobro poročilo. Prosim, da ne vključujejo v to poročilo še vse, kar je zaželjeno in tako naprej imamo namreč tudi okvirno poročilo gospoda Albertinija, ki govori o celotni strategiji, zato v to poročilo ne bi smeli vključevati tistih stvari, ki veljajo za več držav. Ne moremo tega umetno vključevati v to poročilo, ampak se moramo osredotočiti na situacijo Hrvaške. In ta predlog resolucije je res vzor, Poleg tega pa mislim, da je pomembno, da je v tem poročilu obvezojoč datum leto 2010. Zato, da Hrvaška ne bo imela občutka, da zavlačujemo. Ta občutek namreč obstaja in kolega Svoboda je pravilno upozoril na rastočo skeptičnost prebivalcev Hrvaške do Evropske unije. Tega ne bo pre mogla premagati hrvaška vlada sama, pomagati bomo morali tudi mi. Jasno moramo povedati, da ni naš namen, da bi zavlačevali s postopkom približevanja oziroma vključevanja Hrvaške v Evropsko unijo. Pri točki G bi sam raje dejal continuous, ampak o tem lahko še razpravljamo. Potem pa še Naslednje, namreč pojavlja se očitek, da se uporabljajo v primeru Hrvaške drugačni kriteriji kot drugi. Sam sem obiskal Vojvodino in tam sem župana nekega mesta vprašal, ali so tam še begunci iz Hrvaške, dejal je ne, vsi so se vrnili. Vem, da sicer obstajajo še nekaj primerov, vendar pa če to primerjamo z sosednjimi državami, lahko vidimo, da obstaja velika razlika, kar zadeva situacijo beguncev na Hrvaškem in druge. Mislim, da je potrebno to povsem jasno povdariti. Potem pa je tukaj še sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem v Hagu. Ja, mislim, da moramo podpreti delovno skupino, vendar pa želijo številne države članice, ponovno zadovoljiti svoje državljane in sicer na račun Hrvaške. E, leta 1991 e, so določene države naredile napako, sedaj pa poskušajo to v preveliki meri nadoknaditi. Biti moramo pravični in priznati prizadevanja Hrvaške. Komaj da se še govori o generalu Mladiču, nam smo enostavno pozabili prizadevanja Hrvaške pa so pod drobnogledom in zaradi tega se mi zdi, da nastaja občutek, da gre za nekoliko pristranski pristop. Kolega Svoboda je tudi to temo povsem pravilno in objektivno obravnaval do konca leta oziroma do sredine leta oziroma do začetka naslednjega leta upam, da bodo vsa poglavja odprta in potem do srede naslednjega leta tudi zaprta. Še enkrat najlepša hvala kolegu Svobodi. Mislim, da je poročilo zelo uravnoteženo, kritično, ampak krati tudi zelo primerno za dosego cilja. Grazie, najlepša hvala. Kolega Poselt, pravilno ste pohvalili poročevalca in pridružujem se vašemu povabilu. Veliko pa je kolegov, ki želijo besedo. Do 11. imamo čas, da obravnavamo tri predloge resoluciji, torej bom omejil vaš prispevek. Kolega Kacin, besedo imate za tri minute. Grazie, prezidente. Eh, rad bi tudi sam eh, iskreno čestitev kolegi Hanesu Svobodi za njegov predlog resolucije, ki kaže ne le, da je dolgoletni poznavalec, ampak da je tudi dolgoletni poslanec v zunanje političnem odboru in ekspert za Zahodni Balkan. Iskrene čestitke. E, ehm, Mrsi kaj, kar je rekel pred menoj gospod Poselt, tudi sam ponovim, bi pa vendarle rad spomnil na včerajšnje spoznanje da je kljub podpisu sporazuma med Hrvaško in Slovenijo nastopilo kritično obdobje. Potrebno je dobiti udobno večino za to, da bi ta dogovor bil ratificiran. In zato se mi zdi, da moramo jasno povedati, da ima Hrvaška pravico, da si vzame svoj čas, da ustvari potrebno večino konsenzus med koalicijo in opozicijo, in da prepriča tudi javnost. Zato se mi zdi, da točka G, ki ponavlja datum, da morajo biti pogajanja končana do sredine leta 2010, v tem trenutku ni na mestu. Vedno, vsako leto ponavljam, da so na, datumi nevarni, ker jih težko izpolnemo. Veliko bolje bi bilo, če bi se eh, dogovorili za splošno formulacijo čim prej, kajti Hrvaška je tista, ki pove, kdaj je kaj mogoče. E, to bi lahko v tem trenutku izpadlo kot prisila strani Evropske unije, kar pa ne sme biti. Hrvaška ima svojo dinamiko in predvsem si želimo, da bi ta pogajanja končala čim prej, tudi če je mesec dni kasneje, je to bolje, kot pa, da se nam datum, ki smo ga napisali kot ciljni datum, ne izide. Eh, bi pa priporočil kolegu Hanesu Svobodi, da v točki 27, kjer zelo korektno obravnava pomankljivosti in naloge, ki so še pred Hrvaško, eksplicitno omeni vprašanje nasledstva po nekdanji Jugoslaviji. Vprašanje nasledstva je kompliciran pojem, ki vključuje veliko nerešenih problemov. In to je multilateralna zgodba, ki pa ima tako za Hrvaško kot za vse njene sosede, zlasti tiste, ki še nimajo statusa države kandidatke, zelo velik, zelo velik pomen. Eh, hkrati pa bi rad upozoril tudi na neko nedopustno prakso, ki se dogaja na Hrvaškem, da pravosodje sicer pravnomočno obsodi obsojenca za vojne zločine, ta pa potem nenadoma čudežno pobegne, izgine iz ozemlja Hrvaške se znajde v Bosni in Hercegovini in tam je na varnem. In še zadnji eh, dodatek, kolega Svoboda, mislim, da bi vprašanje zemljiške knjige morali eksplicitno omeniti, kajti prav vprašanje nepopolne zemljiške knjige je glavna prepreka pri vračanju premoženja srbskim beguncem, ki so morali Hrvaško zapustiti. Sicer pa še enkrat iskrene čestitke. Grazie onorevole Kacin. La parola al collega Brock. Najlepša hvala, gospod Kacin. Besedo ima kolega Brok, koordinator v imenu Evropske ljudske stranke, za tri minute. Najlepša hvala. Tudi sam bi rad čestitev kolego Svobodi za poročilo. Veselim se tudi tega, da je včeraj prišlo do podpisa sporazuma med Slovenijo in Hrvaško v Štokholmu. Mislim, da to, kar je pravkar povedal gospod Kacin, ne bo pripeljalo do, oziroma da ne bo res, da bo to pripeljalo do novih težav. Bilateralna vprašanja ne smejo namreč biti razlog za odločitve znotraj Evropske unije. Članstvo v Evropski uniji se mora uporabiti za to, da najdemo rešitev znotraj Evropske unije. Drugače je to tako, kot da bi nekdo rekel, jaz sem že na avtobusu in nihče več van ne sme vstopiti. To pa nikakor ni dober način za sodelovanje z drugimi. Hrvaška, kot ne članica Evropske unije ni v istem položaju in ne more podajati enakih zahtev, kaj ti nima še eh, te moči članstva. Torej, mislim, da bi morale biti članice pravične v svojem odnosu. Kolega Poselt je omenil sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem. Ob pričetku pogajanj je prišlo do velikega zaostanka zaradi tega, ker je eh, ker smo našli gotovino na Kanarskih otokih in ne na Hrvaškem. Imam občutek, da bi morala vsaka država ustrezno izvajati nadzor in da bi morali vzpostaviti oziroma da ne bi smeli vzpostavljati povezav z pogajanji z drugimi državami, namreč ko gre za pogajanja za članstvo. Takšno vprašanje namreč ne smejo imeti odločilnega pomena, ko gre za nadaljevanje pogajanj. Vendar pa se mi zdi prav, kar je zapisal kolega Svoboda v svojem poročilu. Namreč, ko gre za vprašanja javne uprave, korupcije in tako naprej, to je včeraj povedal tudi glavni pogajalec Hrvaške. Da, je potrebno na tem področju še veliko storiti. In ta prizadevanja niso potrebna zaradi Evropske unije, ampak bi bila potrebna tudi za razvoj države same. In če si ogledamo slabe rezultate na anketah, kar zadeva Evropsko unijo, tudi o tem govori kolega Svoboda v svojem poročilu, potem vemo, da se je potrebno proti korupciji tako ali tako boriti, da je potrebno poskrbeti za korektno javno upravo. Zaradi tega mislim, da je potrebno Hrvaško spodbuditi, da na tem področju hitro sprejme odločitev, tako da bodo lahko pogajanja kar se da hitro zaključena. Hvala lepa, kolega Brok. Beseda ima kolegica Park za tri minute. Lahko bi rekla, da je Elmar že vse povedal, ampak sama bi morda zadeve nekoliko bolj ostro formulirala. Hvala, Elmar. Glede tega vprašanja sva presenetljivo na isti valovni dolžini. Pravosodje ki ga je Hrvaška vzpostavila eh, potem, ko je vzpostavila novo vlado, predstavlja velik napredek, eh, kot je bilo že rečeno. Veliko je mogoče še storiti, vendar pa je Hrvaška na dobri poti. Potem sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem v Hagu. To vprašanje se uporablja nekorektno v tem trenutku in sicer za zavlačevanje pristopa Hrvaške k Evropski uniji. Ne želim sedaj posebej izpostavljati posameznih eh, držav, vendar pa vem, da predvsem ena država obsta, ustraja pri tem, da sodelovanje ni dobro. To sodelovanje obstaja. Vse, eh, ki naj bi jih našli, so našli, tudi če je bila ta oseba recimo na Fuerteventuri. Gre za vojno, ki je potekala za to, da bi se Hrvaška osvobodila eh, srpske okupacije, najbrž ni obstajalo prav veliko dokumentov o tem obdobju in prepričana sem, da nekaterih dokumentov zagotovo ni bilo in da so bili nekateri dokumenti uničeni in eh, to je vlada v zadnjem času tudi ugotovila. Ampak vlada, ki takrat ni bila v vladi, je sedaj ugotovila, da eh, dokumentov ni več, da so bili dokumenti uničeni in te vlade, ki torej takrat ni vladala, sedaj ne moremo kaznovati za to, da teh dokumentov ni. Nismo zapisali, da naj bi leta 2010 Hrvaška postala članica. Povsem jasno je zapisano, da bi do takrat lahko zaključili pogajanja in slovenske kolege bi prosila, da, ne bo, da niste bolj papeški od papeža. Kaj ti? Vi ste imeli možnost, da bi leta 2004 postali članica, tudi če ne bi eh, bili izpolnjeni vsi pogoji in mi smo bili za to. Potem pa še tema dediščine nekdanje jugoslovanske države. Tega ne smete navajati zgolj tukaj v primeru Hrvaške, tudi sami ste del te regije in tudi vas zadeva to vprašanje dediščine. Naj omenim samo primer Ljubljanske banke. Tudi tukaj je potrebno prevzeti odgovornost. Torej, ne bodite nekorektni do članice oziroma do kandidatke za članstvo. Tudi mi tega nismo počeli v vašem primeru. Hvala lepa. Besedo ima kolega Vajgl za tri minute. Grazie, prezidente. Eh, včasih sem resnično Eh, presenečen nad žarom s katerim se odvija razprava o kandidatki eh, hrvaški. mislim da ji eh, nekritična prijateljstva včasih bolj škodijo kot koristijo zlasti pa kadar se poskuša v to razpravo vpletati tretje države. mislim da zadnja razprava da je bila nekoliko preko roba parlamentarne korektnosti in bi prosil da se ko gre za slovenijo vendarle eh, izhaja iz nekih eh, objektiviziranih eh, resnic tudi ko gre za vprašanje sukcesije ko gre za interes slovenije za članstvo hrvaške v evropski uniji. slovenija je vedno kazala veliko podporo članstvu hrvaške v evropski uniji in bo tudi delala naprej in jo k temu ni treba spodbujati na za nas polemičen in nepotrebno oster način. Eh, pridružil bi se rad pohvalam na račun eh, eh, poročila in pristopa gospoda Hannesa Svobode, ki je uravnotežen za razliko od nekaterih drugih in vsebuje tako pohvale kot tudi kritične poudarke, ki so pač bili potrebni. Kot spodbuda Hrvaške in tudi jaz bom dal nekaj kritičnih pripomb, ki jih je treba razumeti kot spodbudo namreč eh, vprašanje povratka srbov na hrvaško je veliko bolj dramatično kot je bilo včeraj slišati in tudi danes. to je vprašanje ki je ostanek vojne treba ga je obravnavati z vso potrebno občutljivostjo ampak tudi hrvaška mu mora posvetiti nekoliko več pozornosti in prisluhniti tistim ki so bili pregnani. E, drugo je vprašanje e, ki ga je kolega kacin že načel to je vprašanje dejstvo da se lahko e, obsojeni vojni zločinec umakne v sosednjo državo da izgine in da je še vedno član hrvaškega parlamenta govorim o primeru glavaš. naslednja stvar ki bi si zaslužila neko našo pozornost je dejstvo da se da hrvaška ob vsakih svojih volitvah globoko posega v politične razmere v sosednji bosni in hercegovini s tem ko velik del bosansko hercegovskega prebivalstva glasuje za eh, sestavo parlamenta in ostalih eh, eh, oblastnih organov v sosednji hrvaški. to ni čisto normalno stanje posebno in vedno poskrbi za destabilizacijo in za za probleme na katere opozarjajo tudi eh, nekatere politične stranke na hrvaškem ki so iz tega, iz tega izločene. Eh, na koncu bi še rad rekel da je, da je eh, vmešavanje cerkve v politične razmere na hrvaškem in njeno hujskanje proti sporazumu s slovenijo resnično nedopustna zadeva in vredna vse obsodbe. hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Vajgl. Besedo ima kolega Lunaček. Omejite se na tri minute, prosim. Kolegica Lunaček. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne bi rada govorila o bilateralnih problemih med Slovenijo in Hrvaško. Smiselno se mi zdi, da to razpravo vodimo na ustrezen način in da se torej osredotočimo na poročilo kolega Svobode, ki se mi zdi zelo dobro, kar zadeva to vprašanje, pa tudi kar zadeva vsa druga vprašanja. Gre za zelo dobro mešanico kritičnega pristopa, namreč izpostavlja probleme na področju pravosodja in tudi na številnih drugih področjih. In pa mešanico podpore Evropskega parlamenta Evropske unije. Rada bi spregovorila o treh točkah. Prva točka je bila obravnavana tudi včeraj pri pogovoru z glavnim pogajalcem Hrvaške in sicer gre za škandalozno vprašanje demokratičnega protesta uh, Friends of the Earth ta demonstracija je potekala 12. marca in vlada izrablja novo okoljsko zakonodajo, da se bori proti tem uh, privržencem uh, Friends of the Earth in uh, sicer želijo na ta način uh, za vse te sodelavce um, določiti največjo možno kazen. Torej, če ne bo prišlo do razjasnitve tega vprašanja in sicer v pozitivnem pogledu, potem mislim, da moramo vključiti predlog spremembe in sicer v točki 25, ko gre za okoljska vprašanja in sicer moramo zapisati, da smo zelo nezadovoljni, kako Hrvaška izvaja to okoljsko zakonodajo in za njimi uvira demokratična dejanja, kot recimo demonstracije. Videli bomo, kakšna bo situacija na Hrvaškem v zvezi s tem v naslednjih tednih. Naslednja točka. Zelo dobro je, da je Hane Svoboda izpostavil tudi vprašanja, ki se pojavljajo povezavi z manjšinami, tukaj ne gre toliko za srpsko manjšino, kakor, ampak predvsem za romsko manjšino. Poleg tega pa gre tukaj eh, tudi za homoseksualce. Mislim, da sicer številni ne želijo govoriti o tej temi, ampak eh, diskriminacija na osnovi spolne usmerjenosti je pogosta v vseh državah. Zato mislim, da bi morali tudi v to poročilo vključiti navedbo te vrste diskriminacije. In še zadnji stavek, gospod predsednik. Hrvaška mislim, da igra pozitivno vlogo tudi v Bosni, kar zadeva hrvaško prebivalstvo tam. Predlagala bi, da vložimo predlog spremembe in sicer, da Hrvaško pozovemo, da še naprej igra stabilizacijsko vlogo, ko gre za krepitev države Bosne in Hercegovine. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolegica Lunaček, za tri besede. Ima besedo kolega Angurakis. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi podal nekaj pripomb v zvezi s poročilom kolege Svobode. Rada bi govoril, rad bi govoril v imenu moje delegacije, ne pa politične skupine. Glasovati bomo morali proti temu poročilu, kajti ni povsem jasno, kakšna je eh, situacija glede zaposlenih. Gre za velike monopole, eh, monopolne situacije in eh, v okviru finančne krize je to še posebej v vzhodni Evropi to velik problem. Zaradi tega bomo glasovali proti temu poročilu v državi obstaja velik odpor proti članstvu v Evropski uniji zaradi finančne krize. kot tudi zaradi tega, ker gre za nedemokratični postopek, ko gre za integracijo te države v Evropsko unijo. glede članstva bi lahko še razpravljali, vendar pa lahko sedaj povem, da bomo glasovali proti. Že dve leti prihaja do tega odpora in rezultat je vedno enak. To smo slišali tudi že od kolegov. Sedaj pa o dokumentu gospoda Svobode. V točki E gre za sporazum med Slovenijo in Hrvaško. Gre za sporazum, ki bi ga lahko rešili samo v okviru mednarodnega prava. Potem tukaj piše tudi o posledicah eh, druge svetovne vojne. In tukaj ne gre za dvostranski problem, gre za globalen svetovni problem. Tega ne smemo pozabiti. Minuti per l'onore. Hvala. Gospod Kukan, tri, tri minute. Zahvaljujem pekne, pan predseda, ne budem potrebovati tri minuti. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Za svoj prispevek ne potrebujem treh minut zelo natančno sem poslušal govor gospoda Broka. Rad bi povdaril, da si upam, da, upam, da bi gospod Poselt ravno tako uporabil svoje načela o tem, da bi bil jedrnat pri sebi. Poročilo gospoda Svobode je zelo uravnoteženo, to je zelo dobro tako za evropske inštitucije, kjer se poziva Hrvaško, da je pogumna. Zato predlagam, da to poročilo sprememo. Hvala. Poslanec Poselt je eh, hotel. Uh, replicirati. Hvala. Dve minuti, hvala. Jaz nisem rekel, da naj smo kratki, kajti to ne bi bilo verodostojno, če bi to rekel jaz. Jaz sem rekel, da naj bi bilo čim manj eh, predlogov za spremem, ker je tekst zelo dober. Želim se osredotočiti na dve točki. Prvič, kolegica Luneček. Eh, Torej, meni se zdi, da ta točka ne sodi not, torej ne diskriminacija, o kateri ste vi govorili. In sicer zato, ker je treba splošne zadeve zapisati v okvirne resolucije in ne v posamezna poročila. To je postopek, ki ga je svoj čas uvedel gospod Brok, da imamo okvirno poročilo, ki ga uporabimo za splošne zadeve. Hrvaška mora izpolniti vse, kar je zakonodaja EU, vendar ni treba izpolnjevati posebnih pogojev. Druga točka točka, slovensko-hrvaška problematika. Torej, prosim, kolega Vajgla, on se spomni, sem bil med vojno v Sloveniji, bil sem potem tudi na Hrvaškem. Ni bila Hrvaška, ki je svoj čas napadla Slovenijo, temveč Jugoslovanska ljudska armada je najprej napadla Slovenijo in potem Hrvaško. Treba si je biti na jasnem, da da obe državi bili na istem čovnu. Bil sem eh, poročevalec za pridružitev Slovenije v tej hiši. Če smo takrat rekli, če bi rekli Slovenija se bo lahko vključila šele, ko bo rešeno mejno vprašanje, to, kar ste včeraj rekli za vse države kandidatke, danes ne bi bilo več tega mejnega vprašanja. Pridružujem se kolegici Pak, ne bodimo bolj papeški od papeža. Hvala. Bene, due... Dobro, hvala. Dve minuti tudi eh, poslanec Weigl. Eh, eh, eh, Gospod Poselt, z vami se strinjam, da tako Hrvaška kot tudi Slovenija ste bili žrtvi, žrtvi vojaške invazije diktatorsko vodene eh, jugoslovanske ljudske armade. Vendar, ko govorite o drugi točki, Slovenija je pristopila k Evropski uniji skoraj rešenim menim problemom s Hrvaško na osnovi sporazuma Drnovšek Račan in EU je to svoj čas prijela na znanje. In to je bistvena razlika, če govorim o tem, da je mejno vprašanje pomembno vprašanje, ko gre za pristop k EU. Hvala. Hvala, poslanec Weigl. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Aleksandra Kazgranhe, pri čemer nisem prepričan, da sem ime pravilno izgovoril. Zelo dobro ste izgovorili moje ime. Naj vam povem, da sem danes v službi šele tretji dan in že drugič sem v Evropskem parlamentu. Naj, s tem naj vam dokažem, kako zelo pomembni so za nas stiki z Evropskim parlamentom. Mislim, da to, kar sem slišala danes, pomeni, da imamo skupen cilj in to je, da pripeljemo Hrvaško do konca pogajanj in to k malu, dobro, z nobenimi bližnicami, torej, da se izpolni vse kriterije. Mislim, da se s tem strinjamo vsi. In iz tega vidika mislim, da so stvari pozitivne. Sporazum med eh, predsednico vlade Kosorjevem in predsednikom vlade Pahorjem je bil zelo pozitiven. Podpis pomeni res zelo pomemben mejnik. To je zelo pozitivno za Slovenijo, Hrvaško in za Evropsko unijo. Evropski parlament in komisija moramo pozvati obe državi, da nadaljujemo s pogajanji brez kakršnih koli ovir. Sedaj moramo to zadevo ratificirati in stvari pripeljati do konca. Glede pogajanj, Hrvaška mora storiti še več na določenih področjih. To smo napisali tudi v našem poročilu in to ste dejali tudi nekateri od vas danes ta ključna področja so vsa na političnem področju. Gre za pravosodje, javno upravo, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, pravice manjšin, vključno z, begunce, z begunci, eh, vojni zločini in dostop do dokumentov za sodišče iz Haga. To pomeni, da obstaja trud strani politiko, da se borijo proti korupciji, vendar pa je treba poskrbeti za okrepitev uprave. Torej, politična volja je na mestu, vendar pa je treba to razširiti na vsa področja, na vse ravni. Zato bi radi videli, da se zadeve premikajo in čakamo na rezultat na tem področju. Imamo torej politično voljo, vendar pa to ni dovolj na vseh ravneh. Še vprašanje beguncev. Pri tem je najtežje eh, vprašanje, vprašanje beguncev, ki so zapustili Hrvaško in ki se želijo vrniti in glede tega, kako država obravnava to vprašanje. Tukaj je treba vredno storiti še več tudi na tem področju. Potem imamo vprašanje Mednarodnega sodišča v Hagu. Želela bi si, da bi Evropski parlament posvetil več pozornosti temu vprašanju. Gre za ključno vprašanje, ki bo bistveno, ko se bomo pogajali o poglavju 23. To poglavje je najpomembnejše za to, da zaključimo pogajanja imamo eh, dokumente, ki so izginili, ki jih potrebujejo na sodišču v Hagu. To je treba rešiti in to takoj. Hrvaška mora storiti vse, kar lahko, da izročite dokumente sodišču ne vemo, kje so ti dokumenti in zakaj. Tukaj komisija pač nima kaj dosti za pripomniti, vendar si želimo, da se te dokumente izroči. Svobodov, uh, eh, svobodovo poročilo se nam zdi zelo dobro gre za zelo dosledno poročilo glede na preostala poročila Evropskega parlamenta. Radi bi se zahvalili. Hvala, sprašujem poročevalca, ali želi odgovoriti. Uh, torej, sicer imamo še dve poročili, ampak bilo je veliko pripomp. Samo eno informacijo in poziv. Informacija kolegu, ki zavrača pristop na Hrvaškem, bo referendum. Torej, če uh, nekaj zavračate, morate biti vse obveščeni. Na Hrvaškem bo, imela, uh, bo imelo prebivalstvo možnost zauzeti stališče. Oba premijeja sta včeraj podpisala sporazum. Dobro vzdušje vlada med Slovenijo in Hrvaško in pa moje ni ni smiselno, da eh, tu vodimo neke nadomestne bitke in to dobro eh, vzdušje moramo izkoristiti, da pomagamo obema in povdarjam obema, da se sporazum ratificira in da pridemo do sporazuma, ki bo sprejemljiv za obe strani. Hvala. Eh, kolegu Svobodi še nekaj o postopku, do 8. decembra eh, ob 12. Eh, imate možnost predložiti predlog eh, sprememb, 26. 27. 1. bomo to obravnavali tu v odboru in potem februarja na plenarnem zasedanju. Sedaj pa sledi eh, poročilo o napredku nekdanje rep eh, Jugoslovanske republike v eh, Makedonije. In besedo ima gospod Talat, prosim ga, da ni daljši od petih minut. Hvala. Gracije prezidente, dragi kolegi, kolegice, na kratko bi vam predstavil poročilo Tudi sam sem bil v Skopju prejšnji teden, dva polna dneva. To mi je precej pomagalo pri pisanju poročila, kajti lahko sem se seznanil z aktualno situacijo. Govoril sem s predsednikom republike, namestnikom predsednika vlade, s predsednikom parlamenta in ključnimi decision makerji v strankah, v parlamentu, ki se ukvarjajo z odločitvami ki naj pomagajo Makedoniji, da hitreje pristopi Evropski uniji. Makedonija je kandidatka zadnje štiri leta in verjetno je leto 2009 bilo najboljše do zdaj za to državo. Eh, to predvsem pomeni, da je bilo več korakov storjenih naprej kot pa nazaj. Naj spomnim, Makedonija je prva izpolnila benchmarke za vizno liberalizacijo, pred kratkim štirinajst oktobra je dobila rekomendacijo komisije da začne pogajanja eh, za polnopravno članstvo vzpostavila je diplomatske odnose s še zadnjo sosedo kosovim in ratificirala demarkacijsko mejno črto s to sosedo eh, to so precejšnji dosežki ki so predvsem v zadnjem primeru zahtevali tudi politični pogum. Eh, predvsem priporočilo komisije je sprožilo nov val e eu forije če jo lahko tako imenujem po javnomnenjskih raziskavah šestindevetdeset prebivalstva podpira članstvo v evropski uniji tako da imamo zdaj res novi momentum po debaklu v aprilu dva tisoč osem ko makedonija ni bila sprejeta v nato in kar je povzročilo veliko razočaranje v tej državi. Bistvo je, da je Makedonija zdaj na križišču. Na križišču je Makedonija, ta regija in seveda tudi Evropska unija. Tako kot podpiramo Hrvaško, da vstopi v Evropsko unijo na eni strani Zahodnega Balkana, imamo Makedonijo na drugi strani Zahodnega Balkana, na južni strani in to so prav tako pomembna vrata. Imamo verjetno novo situacijo v Grčiji, ključni sosedi Makedonije, Grčija z novo vlado ima resne ambicije pri stabilizaciji in integraciji zahodnega balkana in mislim da je ta treba poudariti da se ta momentum izkoristi. Eh, poročilo tudi jaz se strinjam naj bo čim krajše in čim bolj precizno in čim bolj natančno. Eh, mislim da so zajete ključne točke razdeljeno je v politični razvoj Vidi se, to priznavajo tudi opozicijske stranke, da je prišlo napredka v njihovem sodelovanju. Obstaja nacionalna enotnost, kohezivnost v interesu, da se pristopi Evropski uniji. Eh, delajo na borbi proti korupciji, zavedajo se, da so še daleč od tega, da jo izkoreninijo, vendar prizadevanja potekajo. Parlament je postal učinkovitejši. Včasih celo zakone sprejemajo malo prehitro, ampak eh, tudi opozicija pravi, da je postala zadeva eh, boljša v vsakem smislu. Volitve, ki so bile spomladi predsedniške in lokalne, so bile napredek. Niso bile še absolutno stoprocentno popolne, vendar velik napredek proti prejšnjim parlamentarnim volitvam. Zelo važno se mi zdelo poudariti, da polno implementirajo ohridski framework agreement in da se v tem občutljivem ravnotežju čim bolj izogibajo provokativnemu simbolizmu, s katerim se včasih destabilizira to krhko medetnično ravnotežje. Tukaj je treba spomniti na incident z makedonsko enciklopedijo, ki je povzročila veliko nezadovoljstvo v albanski etnični skupnosti. Uh, rule of law pravna država napreduje veliki so še problemi vendar delajo na tem tudi na učinkovitosti javne administracije problem je neodvisnost in predvsem pluralizem medijev mediji so sicer privatni večinoma vendar so premalo pluralistični opozarjam na to e, makedonija mora storiti tudi marsikaj tudi še proti diskriminaciji raznih skupin tukaj predvsem mislim na ženske. Zato upozarjam tudi na poseben položaj, slab položaj eh, znotraj delavstva, posebej ženske delovne sile v tekstilnih eh, tovarnah. Makedonski problem je visoka nezaposlenost, eh, vendar v biznis eh, okolju napredujejo. Zelo so napredovali na teh lestvicah, ki ocenjujejo eh, prijaznost poslovnega okolja. Da zaključim, bistvena stvar seveda za Makedonijo ob tem eh, razvoju notranjem, predvsem medetničnih odnosov, je njihov položaj v regiji, odnosi sosedi. Eh, mislim, da je zelo dobro, da bojo vize sproščene za Makedonijo, to jo bo bolj integriralo, prebivalstvo se bo bolj povezalo z nami, z Evropsko unijo bistveno je, da so rešili zadeve s Kosovim. Eh, opozarjam, priporočam posebno pozornost na predzadnji in zadnji odstavek, opozarjam na določen problem tako imenovane antikvizacije, ki je problem vizavi sosedov in predvsem tudi notranje razdeljuje Makedonce. To je fenomen, ko so začeli iskati svoje korenine v antični preteklosti in seveda pozivam vse Makedonijo in tudi sosede na večje medsebojno spoštovanje, razumevanje, zaupanje in toleranco. Toleranco potrebujemo v tej regiji. Hvala lepa. Grazie onorevole Taler. Danke, ja, eh, hvala gospod poslanec Taler. In sedaj sledi razprava. Pri čemer vas prosim, da se držite dveh minut. Eh, kaj ti eh, čas je omejen. Predsednik mišanega odbora za odnose z nekdanjo Jugoslovansko republiko Jugoslavijo Čačis Markakis. Mich zunächst einmal beim, eh, bericht... Najprej bi se rad zahvalil gospodu poročevalcu. Ravno te zadnje točke, kjer poziva k strpnosti in razumevanju, je eh, zelo dobra točka. Poročilo je ravnoteženo, zelo dobro. Tudi to, kar je eh, povedal o antikrizaciji, je zelo na mestu. Rad bi čestital tudi vladi in prebivalstvu bivši Jugoslovanski republiki Makedonije za to, da so izpolnili najpomembnejše kriterije za pristop v Evropsko unijo. To je pripeljalo k večjemu navdušenju in eh, sedaj je tudi priložnost za Jorgosa Papandreua, novega predsednika vlade v Grčiji, da izkoristijo to priložnost in rešijo vprašanje imena. Potem je pomembno tukaj tudi izvajanje okvirnega sporazuma iz Ohrida. In v 96. točki se omenja tudi provokativne simbole in tako, tako dalje. Potem pa imamo še vprašanje okolja, varstva okolja, vidimo onesnažena jezera, reke in tako dalje. To vpliva tudi na sosednje države in mogoče bi lahko vključili tukaj tudi konkretne evropske projekte na tem področju. Kar se tiče perspektive pristopa, zato imamo napovedano razpravo decembra, to je omenil tudi gospod poročevalec da bomo o tem govorili tudi s svetom. Vem, da so tukaj umešani tudi karteli in tako dalje. Moramo na to gledati iz stališča, kaj pomeni to za prebivalstvo, kako jim lahko pomagamo. Tukaj je to, torej olajšen vizni režim in pa tudi okoljski projekti. Hvala lepa. Hvala. Naslednji dve minuti, gospod Kopa. Najlepša hvala. Gospod predsedajoči, čestitam gospodu Talerju za to poročilo, ki je zelo občutljivo v tej regiji. Stališče moje države je jasno. Večina političnih strank se s tem tudi strinja. glede vprašanja imena. Potrebujemo nov okrepljen dialog. Tudi v preteklosti smo že pokazali naš pozitiven pristop, pozitivno stališče, kot to delamo tudi sedaj. Zato je še posebej pomembno to, kar smo storili na področju olajšenega viznega režima. v bivši Jugoslovanski republiki Makedoniji je stanje takšno, da se določeni sindromi še niso pozdravili. In ne gre toliko za stališče do nas, ampak tudi do Bolgarov in zato moramo najti rešitev za spor glede imena. Zato potrebujemo zaupanje in ko bomo imeli zaupanje, bomo rešili tudi druga vprašanja, ki ovirajo dobre sosedske odnose. Kolega... Hvala. Kolega Dženaku, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama čestitam kolegu Talerju za trud, ki ga je opravil. V poročilu se omenja napredek na veliko področjih. Komisija je povdarila tudi, da obstaja zelo pomembno vprašanje in problemi na področju korupcije. Gospod predsedujoči, že 20 let imamo spor med Grčijo in bivšo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Sedaj se moramo nekako zediniti in dogovoriti v zvezi s sporom o imenu. Ne gre toliko za spor o imenu, ampak gre za zgodovinska dejstva. In to lahko povzroča tudi težave v prihodnosti ne gre za to, da bi nas bilo strah naše sosede, vendar pa se nam zdi, da bi potrebovali krajše ime za uporabo imenovanja te države. Obstajajo določena merila za določene države, za Hrvaško je bil to sporazum s Slovenijo sedaj pa bi lahko dejali, da je to vprašanje takšno merilo za bivšo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Seveda potrebujemo razumevanje in solidarnost. Ovire je treba premustiti. vendar pa gre za negativno ravnanje ne samo proti eni državi članici, ampak proti celotni Evropski uniji. Še enkrat hvala, poročevalci. Hvala. Dve minuti, gospod Kovačev. Äh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi rad čestital gospodu Talerju za odkrito in uravnoteženo poročilo ki nam ga je predstavil. Pozdravljam tudi napredek v nekdani Jugoslovanski republiki Makedoniji na poti proti članstvu v Evropski uniji, še posebej na področju sociale in politike podpiram tudi izjavo gospoda Broka, ko je dejal, da sedanje države članice ne smejo postavljati nepremostljive ovire na poti državi kandidatki proti članstvu v Evropski uniji. Moramo predvsem podpirati regionalno sodelovanje in dialog s sosednjimi državami v državi kandidatki. Eh, nekdanja Jugoslavijska republika Makedonija bo dobila določen datum za začetek pogajanj, tega si želim, seveda pa mora za to rešiti dvostranska vprašanja. V Evropskem parlamentu smo vedno znova povdarjali, da obstajajo področja, ki so občutljiva in provokativna tudi za nas v Bulgariji, ko gre za hujskan in sovražni govor v medijih, v učbenikih. In kjer lahko beremo določene izjave, ki so naperjene proti sosednjim državam zelo bi bili veseli, če bi lahko organizirali določen praznik, praznični dan, kjer bi praznovali skupna zgodovinska dejstva z nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Zato sem tudi uložil predlog spremljev. Še enkrat hvala gospodu Talerju. Hvala. Dve minuti. Kiri, gospod poslanec Kirilov začnemo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto na kratko. Tudi sam menim, da ovire na, v postopku pogajanj ne bi smele biti nepremostljive. Še posebej si želimo za našo sosedno državo Makedonijo, da bo olajšan vizni režim pomagal generaciji Makedoncev, da spoznajo, da Makedonija ni obkrožena sovražnimi državami. Začetek postopka pristopa bo pomagal tej državi. Strinjam se tudi z mojim grškim kolegom, da ko si Ko opazujemo postopek vprašanja imena, v resnici ne gre za vprašanje imena. Bolgarija je namreč prva priznala um, ime, ki je napisano v ustavi. Problematično je seveda hujskanje, sovražni govor, učbeniki in še posebej to, kar smo uvideli v zadnjih časih in to je eskalacija nacionalističnega govora strani vlade te stvari moramo rešiti skupaj v sodelovanju, čeprav tudi bolgarci menijo, da obstajajo sovražno, sovražno napirjenost v tej državi proti nam. V 19. odstavku je to omenjeno, kjer piše, da obstaja nevarnost za slabše odnose s sosednjimi državami in to moramo rešiti, preden se začnejo pogajanja. Hvala. Hvala. Dve minuti. Gospod Tanok. Um, well, e group... Tudi naša skupina ECR podpira Talarjevo poročilo. Smo prijatelji Makedonijo, ustanovili smo društvo prijateljstva eh, z Makedonijo, Skopje sem tudi že obiskal. Čestital sem makedonski vladi pri napredku na področju boja proti korupciji in pri harmonizaciji zakonodaje z evropskim pravnim redom. Pred kratkim sem govoril tudi z makedonskim zunanjim ministrom. Srečal sem se z delegacijo makedonskih poslancev v Štrasburu kjer sem jih pozval naj pozovejo svojo vlado, da javno izjavijo, da nimajo nobenih teritorijalnih želja ali namenov v drugih sosednjih državah. Podpiramo tudi novo grško vlado Pasoka, da podpira rešitev spora glede imena, kar se zdi precej smešno v teh časih. Imamo tudi grške nacionaliste, ki trdijo, da Makedonija predstavlja varnostno grožnjo za Grčijo. Glede na velikost Makedonije je to precej neverjetno. Upam, da bo priporočilo komisije za začetek eh, pogajanj sprejeto v svetu decembra. Upam tudi, da bo olajšan vizni režim izboljšal odnose med Makedonijo in Evropsko unijo. Hvala. Hvala. Dve minuti, kolega Posel. Hvala. Uh, pridružujem se kolegu Cimarkakisu, vendar ne pri eh, imenu države. Poročilo je odlično. Citiram Daniela Kombendita, ki je nekoč upravičeno rekel, Makedonija je Makedonija je Makedonija moramo nehati to igrico z državnim imenom. Franciji ime Francija in Francija s tem nima ozemeljskih terjatov do Nemčije. Galicija na Polskem je Galicija in tudi ne tirja Galicije v Španiji. Velika Britanija je Velika Britanija in tudi ne zahteva Britanije v Franciji. Nehati moramo s to neumnostjo. In draga Marijeta, zelo te cenim, vendar če pravi, veš, da eh, Makedonci ne obstajajo kot etnična skupina, to nam pa res ne pomaga. Moja mama je iz Avstrije. Avstrija je bila tisoč let pojem za nadnacionalno državno tvorbo. Šele po 1945. letom obstaja avstrijska nacija, ki se tako označuje in nihče tega ne postavlja pod vprašaj vprašanje je, kako se ljudje sami definirajo in če se sami opredeljujejo za Makedonce, potem ne moremo od zunaj eh, dvomiti o njihovi identiteti oziroma eh, jo postavljati pod vprašaj. Zato sem vesel, da eh, kolega Talar omenja problem antike. Torej, o Karlu Velikem se je spraševalo, ali je bil Nemc, Francoz ali karkoli. Ampak sedaj ga imamo za našega skupnega prednika in upam, da bo nekoč eh, podelili nagrado Aleksandra Velikega in sicer za vse narode iz Tirigije. Skupno hvala. Hvala. Kolega Poselt, kolega Angorakis, dve minuti. Hvala. Uh, Želim povedati eh, govorniku pred mano, da če obstaja neko uradno ime, to ne pomeni nujno, da je to ime potem tudi korektno. Govorimo tu torej o nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Eh, vendar pogosto slišimo v razpravi tudi samo ime Makedonija, ampak s tem ne rešujemo problem. Res je, da moramo vsi se truditi za rešitev tega problema, ampak te rešitve še nismo našli. Torej, stabilnost, sodelovanje, prijateljstvo na Balkanu, to je naš cilj so določene težave, obstajajo ekonomski interesi, potem imamo naprimer energetska vprašanja, Rusi, Američani, eh, problemi so akutni, potrebujemo stabilnost, sodelovanje in varnost. Da bi vse to dosegli, moramo izhajati ne iz posebnih interesov, temveč iz načel. In odgovarjam eh, govorniku pred mano z drugimi argumenti. Torej ne gre za to vprašanje. D 20 let v, nismo našli rešitve. Torej 19. Eh, odstavek eh, se ne nanaša na postopek Združenih narodov. Eh, torej, gre seveda za vprašanje nacionalizma, gre za vprašanje meja in tako naprej. In veselilo bi me, če bi parlament lahko prispeval k rešitvi tega problema. Pri 14. točki govorimo o delo jemalcih in tudi to je pomembno vprašanje. Pomembno vprašanje. Gospod Brok, dve minuti. Hvala. V poročilu o napredku komisije piše, da država, o kateri govorimo, da ne povem imena, je storila bistvene napredke. In da je to izhodišče za resen razmislek o statusu kandidatke. Vendar želim malo Eh, popraviti, eh, kolega Poselta. Eh, dogovor o tem vprašanju morate najti obe strani in ne moremo na eni strani z našimi govori tako okrepiti ene države, da ne bo več pripravljena sprejeti kompromis z drugo državo. Je pos, gospod Poselt, eh, Francija se imenuje Republika Francija, Republik Frances, ne samo Francija. Torej, lahko bi makedonski vladi rekli, da sprejme tako dolgo državno ime, kot le gre. Čim daljše je to ime, tem bolj bomo uporabljali Makedonija, ker smo preleni, da bi uporabili to dolgo ime. Torej, tudi Nemčija se imenuje Zvezdna republika Nemčija, ampak ker smo leni, nihče tega ne uporablja, temveč si rečemo Nemčija. Torej, treba je najti neko rešitev, ki bo vzdržna za obe strani. Uh, ne gre samo za nacionaliste, v Grčiji je to vprašanje tudi socialnih demokratov in krščanskih demokratov in ne vem, ali je dober na svet, če uh, so pa imenovali avtocesto, avtocesto Aleksandra Velikega ali ne bi mogoče še počakali enih pet let s takim poimenovanjem in da obiskovalcem uh, uh, kot eh, darilo izročijo masko Aleksandra Velikega v Makedoniji. Tudi s tem bi lahko še malo počakali, zato ker morata pač obe državi rešiti ta probleme. Hvala. Dve minuti. Kolegica Lunaček. Ja, Hvala, gospod predsednik. Dovolite, da najprej povem nekaj o vprašanju imena kolega Brok je pravilno povedal že nekaj stvari, ki držijo. Kot državljanka države, ki um, Še, če, kjer še ni tako dolgo, da se je izoblikovala lastna identiteta, torej avstrijska identiteta. In kjer je vprašanje identitete tudi eh, vidno vprašanje, na katero ni lahko odgovoriti. Torej, to je bilo v Avstriji ravno tako. Dalj časa je trajalo, preden so nekateri priznali, da obstaja ta avstrijska identiteta. Ampak kar ne razumem, je, da nekateri Grki in Grkinje eh, imajo očitno nek velik strah, da bo njihova Grčija, ki je eh, po vsem svetu znana, ki ima zgodovinsko identiteto, da ima take bojazni, če neka majhna država na severu si izbere ime in da vidijo v tem neko grožno, nek problem. Kolega Brok je dejal, makedonska vlada naj bi vendarle pazila na to, da je previdna tudi v tonu, pri retoriki in tudi pri določenih dejanjih. Torej, da, ne, da ni tako nacionalistična, kajti to potem spodbuja tudi odziv Grčije, kar ne gradi zaupanja in to je povedala tudi kolegica Kopa. Dve točke v zvezi s poročilom gospoda Talarja, ki se mi zdi v glavnem zelo uh, pozitivno in se ga veselim. Ena točka se mi zdi pomembna in jo treba vključiti. Že lansko leto v zadnji resoluciji je pisalo, da bilateralna vprašanja ne smejo biti ovira za začetek pogajanj. Tudi v poročilu, ki ga pripravljamo, eh, torej poročilo gospoda Albertinja, imamo tak stavek in mislim, da je to potrebno vključiti tudi tu. In zadnja stvar o točkah 15 in 16. Torej to, da naj bi Evropska unija investirala v javni promet, in ne samo Makedan, makedonske oblasti. To se mi zdi zelo pomembno. Javni promet je dobra možnost za to, da se ljudje lahko, um, da lahko potujejo in potrebna so prizadevanja obeh strani. Hvala, eh, gospa Lunaček. Gospod Konacakos je zadnji na seznamu govornikov dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Jasno je, da Grčija in bolj da se sedaj ne razpravlja o Grčiji in Bolgariji, temveč sedaj govorimo o perspektivi za nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. E, ne more biti zgodovina ovira za prihodnji razvoj. Če pa ignoriramo zgodovino predvsem na Balkanu, je to lahko tudi nekaj hudega. Sedaj o resoluciji. V poročilu se upravičeno govori o napredkih na številnih področjih torej tako, kar zadeva vlado, kar zadeva parlament, potem, kar zadeva volitve, tudi tu beležimo napredek. Potem se govori o vidikih, ki jih je treba, s katerimi se je treba še bolj soočiti, naprimer pravosodje, boj proti korupciji in dejstvo, da vlada še naprej Eh, tolerira določen nacionalistični jezik, eh, tega ne omenjamo. Torej, ta nacionalistična retorika in določene odločitve, določena dejanja vlade so vodila tudi do tren z sosedi, z dvema sosedoma. Oba, obe sosedi sta članici EU, torej Bolgarija in Grčija. In mislim, da je treba reči, in to sem povedal tudi včeraj, pomembno je za stabilnost regije, torej zaupanje med sosednimi državami. In to je pomembno tudi za eh, pristopno perspektivo države, kar zadeva ime. Torej, postopek na ravni Združenih narodov je pomemben, dober korak. 16. novembra eh, bo naslednje srečanje in to je pomembno za nadaljevanje pogajanj eh, in uspešnosti Eh, zapogajanja tudi na ravni Evropske unije. Torej, pripravil bom predloge sprememb v tem smislu in še nazadnje, torej vprašanje imena ni tako enostavno. Govorimo o regiji Makedoniji in del te regije pripada tudi moji državi, del Bolgariji in del pač nekdani Jugoslovanske republiki Makedoniji. Torej tri države, trije narodi ne more en narod si vzeti monopola za ime. Hvala. Sedaj pa uh, ima besedo predstavnica komisije ne več kot 3-4 minute, prosim. Ja, hvala, gospod predsednik. Samo nekaj pripomb skušala bom biti, kar se da kratka. Mislim, da je bila razprava zelo ravnotežena in da smo dobili tudi veliko informacij. Tudi poročilo je uravnoteženo in komisija je to že povedala. Kaj je najbolj bistveno za to državo v prihodnosti, v prihodnjem letu? Imamo skupen cilj in ta skupen cilj je, da, se, da pogajanja napredujejo, da se pogajanja pričnejo. Potrebno je torej poskrbeti za to, da bodo izpolneni politični kriteriji. Kje lahko pride do napak v naši strategiji? Pri reformah. In pri reformah bi morali govoriti o dveh stvarih. Najprej o okvirnem sporazumu iz Ohrida, ki mora biti izveden. Poleg tega pa bi morala biti izvedena tudi reforma javne uprave. Ti dve reformi sta najpomembnejši, kaj ti država mora biti v ustreznem položaju, da lahko prične s pogajanji in z njimi tudi nadaljuje. Potem pa je tukaj še vprašanje imena. Ne glede na to, kako neumno je to vprašanje, lahko predstavlja pravo oviro. Tukaj imamo priložnost, da vprašanje rešimo in Evropska komisija, Evropska unija mora spodbuditi obe državi, da rešita to vprašanje v bližnji prihodnosti, kajti v nasprotnem primeru eh, bomo ogrozili pričetek pogajanj, če to vprašanje ne bo rešeno. Vsaka oblika sporazuma bi bila dobra, komisija pa meni, da ne bi smeli biti vključeni zgolj združeni narodi, ampak da potrebujemo tudi politično udeležbo na najvišji ravni V nasprotnem primeru se ne bo premaknilo nič. V zaključek. Kam gremo z Makedonijo, s to državo se popravlja govornica. Mislim, da bomo res imeli problem v prihodnosti, eh, če ne bomo poskrbeli za razplet te zgodbe, kajti izgubili bomo veliko let. Najlepša hvala. Bene, grazie. Hvala. In sedaj upam, da bo kratek poročevalec Talar, prosim. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Raz bi se zahvalil vsem, ki so se udeležili te razprave. Vsi imamo podoben pristop, zavedamo se svojih odgovornosti, zavedamo se, da mora nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija narediti napredek v bližnji prihodnosti in zagotoviti moramo tudi ustrezno pomoč. Kar potrebujemo v tem trenutku je neposredna razprava na najvišji ravni, da bi rešili vprašanje imena. To je naša prva prioriteta. Poleg tega pa moramo nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo uvrstiti na isti vlak kot eh, Islandijo in upam, da bomo to sodelovanjem tudi dosegli. Grazie, onorevole. Hvala, poslancu Talarju, eh, res ste bili zelo kratki. Torej, za eh, predložitev predlogov sprememb imate časa do 9. decembra ob 12. Eh, v odboru bomo glasovali med 25. in 28. januarjem in na plenarnem zasedanju februarja. Sledi naslednja točka na dnevnem redu osnutek resolucije o napredku, o poročilu o napredku Turčije za leto 2009. E, poročevalka je Rija Umenrojten in ji predajam besedo pet minut, prosim, ne več. Ja, fujšiter, eh, vil dank. Fujšiter, ahši kolega. Hvala, gospod eh, predsednik, drage kolegice in kolegi. Tudi v tem eh, mandatu jsem poročevalka za napredek te pomembne države in konstruktivna bom pri svojem delu. Mislim, da naj bi parlament z veliko večino podprl priporočila. Tako bo, pos, eh, bo to sporočilo najbolje razumljeno v Turčiji. Z vsemi kolegi in kolegicami v parlamentu želim dobro sodelovati, torej da bi dosegli dober rezultat. Eh, to se mi zdi pomembno. Rezultat, ki ga podprlo več kot 90 odstotkov poslancev. V eh, poročilu o napredku Turčije se pojavljata vedno dve zadevi. Prvič politične stranke, ki blokirajo pomembne reforme. Torej, v teh reformah ne beležimo več dinamike vedno spet eh, težave eh, pristanejo pri eh, ustavnem sodišču. In drugi splošni pojav tam, kjer prihaja do zakonov, do reform, do sprememb, bodi si v ustavi ali tudi v drugih zakonih, da navedem kot primer enakopravnost moških in žensk, potem vprašanje časti. Tam uh, je so predpisi, je zakonodaja dobra, ampak uporaba zakonodaje ne poteka v redu. Na podeželju je neka manjša policijska postaja, ki ne skrbi za izvajanje zakona, tudi ni dovolj osebja na razpolago. In tu uh, težnjo navajam tudi v svojem poročilu, kar zadeva prioritete. V naslednji teden bom pripravila osnutek resolucije, najprej ustno poročilo. Pravosodje v Turčiji je neodvisno, povsem neodvisno, ni pa nepristransko. Strategija uh, za reformo celotnega pravosodnega sistema je dobra. Ehm, torej bili so pripravljeni obsežni dokumenti, vendar vse to mora še obravnavati parlament. Ne more biti tako, da manj, majhna skupina blokira to reformo. Reforma pravosodja je najbolj pomembna. Če se za boj proti korupciji potrebujemo neodvisen in nepristranski pravosodni aparat, potem temeljne svobaščine, svoboda posameznika in tudi pravice in svobode v družbi. Torej, kot rečeno, eh, obstoječi predpisi se ne izvajajo na ustrezen način, naprimer pravice žensk. Eh, Evropsko sodišče za eh, človekove pravice se ukvarja s primerom opus, ženska je dobila prav, vendar ta žena se še zmeraj skriva, ker se uh, ta predpis ne uporablja. Potem je, so različni primiri, ko policija um, uh, uh, grdo ravna uh, z ljudmi in tudi tam ni določenih, ni posledic. Potem, uh, predstavili so tudi predlog za varuha človekovih pravic, vendar je potem odločba ustavnega središča to spet zavrnila. Potem naslednja točka eh, svoboda izražanja še zmeraj obstaja posreden in neposreden pritisk na časopise in tudi na spletne strani in vse to ni v skladu s sodobno družbo. Sodobna družba v Turčiji potrebuje kreativnost in dinamiko. Nekaj bom povedala tudi o virski svobodi, torej za elevite in za nemuslimanske manjšine potrebujemo pravni okvir. Dialog teče, vendar vse je treba še preliti v zakone. Potem bom obravnavala tudi točko boj proti korupciji in zunanjo politiko. Vloga Turčije v regiji je po moji oceni načeloma pozitivna. Vendar, če premijer Erdo Erdogan potuje v Iran in tam ne omeni vprašanja jedrskega orožja, to smo izvedeli iz tiska, potem eh, se to ne sklada. Mislim, da je to treba bolj uskladiti z Evropo. Potem vprašanje Cipra. Damoklejev meč je še zmeraj nad temi pogajanji. Ker Turčija ni videla možnosti, da bi podpisala dodatni protokol k protokolu iz Ankare. Oziroma, da bi izpolnila ta dodatni protokol. Pogodbenih obveznosti Turčija ni izpolnila. Torej, ampak v celoti se mi zdi, da vidimo določene pozitivne signale. Gospod Bajis je dober pogajalec in zelo dobro usklajuje celotno uh, zadevo. Odpiranje eh, do Kurdov. Eh, eh, pred petimi leti ne bi bilo možno to, kar se dogaja danes. In mislim, da mora parlament to tudi pohvaliti. Turška družba je dlje kot politika eh, dežele posodobljena, slediti mora politika. Hvala. Poročevalki Omen Reuten. Želim Eh, povedati, da ni eh, lahko, ker nimamo pisnega uh, besedila, torej ker nimamo pisnega dokumenta. In današnje prispevke smatram kot preliminarne. Se pravi, da imate samo eno minuto. Sedaj sem zaključil ta uh, seznam govornikov in prebral bom imena. Also, Owit, Mavro Nikolas, Bripols, Madlener, Teokarus, nessun altro. Še kdo? Tanok. Tanok Weigel. E Weigel in Angirakis. Konec, s tem je seznam govornikov zaključen. Dve minuti objavljene, oziroma eno minuto. Sem že, to je bilo vse. prispevek kolegice bo verjetno v skladu s eh, priporočilom. Prepričan sem, da bo prišlo do konsenza. Samo tri točke na kratko. Sporočiti moramo pozitivno stališče, sporočilo, ne moremo uporabljati dvojnih meril pri naši politiki, niti ne smemo ovirati pogajanj, postopka pogajanj s Turčijo. Drugič, Turčija ima pred seboj načrt reform, ki jih moramo zahtevati kot tudi spodbujati. Med njimi je, kot je že povedala poročevalka, dogovor s Ciprom, s čimer bi odpravili delitev otoka. In tretjič, izogniti se moramo temu, da bi, da bi obravnavali alternativne možnosti v naših odnosih s Turčijo. ne smemo ovirati postopka pogajanj s tem, da se ponujejo alternative za namesto članstva Turčije. Minuto. Eno minuto, gospod Hovid. Hvala lepa, čestitam gospe Omen Reuten zelo učinkovito je vodila skupno parlamentarno skupščino v Ankari. Omenila je tudi, kako zelo pomembna je izvanje tega postopka in sklepov iz te skupščine. Vsi tisti, ki smo sodelovali v poročilu, priznavamo, da moramo spodbujati napredek in da je do tega napredka prišlo. Tega ne moremo spregledati. Turčija naredila velik napredek na področju pravosodja in v odnosih z Armenijo, vendar pa moramo biti zelo zahtevni, ko gre za svobodo govora, kot tudi ustavnih eh, reform. Videli smo eh, tudi v poročilu, da spodbujamo, da se izvaja protokol iz Ankare. Vendar pa pozivam vse v tem odboru, če bomo samo kritizirali, nas ne bodo poslušali. Naše kritike moramo izraziti na konstruktiven način in eh, povdarek dati tja, kamor je treba. Kot je povedala gospa Omen Rojten, javno mnenje v Turčiji želi modernizacijo in to moramo priznati tudi mi, zato je način, kako z njimi govorimo, zelo pomemben. Še enkrat nimamo besedila, zato so to samo preliminarne pripombe. Torej na začetku decembra, od 1. do 3. decembra bomo imeli razpravo o tem, ko bomo imeli tudi besedilo, se pravi samo eno minuto ima vsak na eh, voljo, gospod kolega Mavro Nikolaks, eno minuto. Hvala. Eh, strinjam se s kolegom in mislim, da moramo reči, da ima sicer Turčija velike težave. Predvsem opozarjamo na vprašanje Kurdov, potem na Arminice, eh, pa tudi na ciprski problem. Seveda so poskušili, poskusili rešiti kurdsko vprašanje, vendar Eh, če ne bo poskusa rešitve ciprskega eh, vprašanja, Turčija ne bo mogla eh, pristopiti. Treba je izvesti protokol iz Ankare, potem Cipr je treba priznati kot državo članico in treba je podpriti tudi pozitivne pogovore za rešitev ciprskega problema. Drugače ne bo ustrezne prihodnosti. Mislim, da si eh, Turčija do, to dolguje tudi sami, da bo lahko pristopila. Gos, eh, gospod Pripolc, eno minuto. Eh, eh, Hvala. Želim se zahvaliti gospi Omen Reuten. Eh, podpiram splošne trende in tudi prioritete, ki jih je povdarila, vendar želim povdariti kurdsko pobudo. Tudi v preteklosti sem vedno spet opozarjala na to. Mislim, da je treba storiti še veliko, sicer je to pozitiven signal, vendar trenutno uh, sploh ni jasno, za kakšen projekt gre, za kateri projekt gre. In z, imam občutek, da se komisija ne zanima za podrobnosti te pobude. Uh, torej pravi, da je treba sprejeti konkretne ukrepe. No, mi mislimo, da bi lahko šlo za samo turško rešitev, kajti trenutno ni govora o pravem dialogu s kurdskimi predstavniki in to bi vendarle bil pogoj za dobro rešitev. Sicer pa komis, komisija eh, bolj negativno eh, ocenjuje pobude, ki so bile sprejete doslej. Eh, še vedno so določene jezikovne omejitve v javnem življenju na televiziji in tako naprej za kurde. In to, tega ne smemo pozabiti. In to priporočam za poročilo. Naslednjič bomo imeli besedilo in eh, bomo lahko poglobljeno razpravljali, gospod kolega Madlinar, eno minuto. Met... Gospod predsedajoči, kako naj se pogajamo s Turčijo? ki se ima za prijatelja Irana. Erdogan je dejal, da je Ahmadinejad gran, velik prijatelj um, Turčije. <clears throat> In gre za državo, ki si želi, da bi Izrael izbrisali iz svetovnega <clears throat> zemljevida. Gre za državo, ki izdeluje jedrsko orožje. In Turčija pravi, da je, da je ta država prijateljska država. Mar smo nori, ne moremo se pogajati s takšno državo. Turčija okupira na nezakonit način državo članico, Cipr. Kako naj se pogajamo s takšno državo? Kako naj napišemo pozitivno poročilo o državi, ki izvaja takšen režim? prosim gospo Omen Reuten, da govori o trdih, strogih sankcijah, ne pa da na prijazen način obravnavamo Turke, ki se norčujejo iz nas. Torej, sam eh, predlagam, da prekinemo pogajanje s to državo. Hvala. Eno minuto. Kolega Tanok. Sorry, Mr. Se upravičujem, gospod predsedujoči. Sam sem želel omeniti dvoje. Pri prvi točki gre za nenavadno zadevo, ki jo je omenil volivec iz Londona, ki pravi, da je Evropska komisija namenila veliko sredstev za izboljšanje dobrega počutja živali v Turčiji, čeprav zgleda, da se je situacija poslabšala. In eh, moje voljivce zanima, kaj lahko storimo za izboljšanje te situacije. In drugič, sem velik prijatelj Armenije in z veseljem sem videl, da so v Ženevi podpisali protokol med Turčijo in Armenijo o problemu meje in embarga. Vendar pa so v Turčiji dejali, da ne bodo ratificirali tega protokola, dokler ne bo rešeno vprašanje Nagornega Karabaha. Torej smo se vrnili na začetno točko, ker ta stranka ima veliko večino v parlamentu v Turčiji. Armenijim, Armenija ima veliko izsilencev po celem svetu, ki se zelo trudijo to zadevo, zato pozivam Turčijo, da pokaže toliko dobre volje kot armenska vlada za rešitev tega spora. Hvala. Grazie, Hvala. Adži Džeorđu. Na vrsti naslednji. Ja, Hvala, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Želim povedati naslednje. Cipr si želi demokratično Turčijo, ki spoštuje sosednje države. Razumem, da Eh, nekateri kolegi kritizirajo, da se pre, preveč osredotočamo samo na vprašanje Cipra. Ampak kaj pa bi vi naredili, če bi nek velikan, ki je vaš sosed, zasedil polovice, polovico vaše države. In zato je nujno potrebo, pro, potrebno, da Turčija poda predloge pri, pri pogajanjih ki bodo omogočili rešitev. Obenem pa je treba tudi spoštovati resolucije Združenih narodov. In ko bo vse to eh, zagotovljeno, smo na vaši strani. Hvala. Gospod Teokarus. Hvala, gospod predsednik. Trenutno potekajo pogovori in pogajanja, vendar se Turčija ne drži obveznosti. Nihče nam ne more zagotoviti, da pogajanja potekajo pozitivno. Torej, če prevzamemo turške pozicije, potem bi to omogočilo rešitev, ampak to ni v našem interesu. Torej, vedno nas nekako potiskajo ob steno. Eh, gre tudi za vprašanje lastnine in eh, zemljišč, tudi to je problem. Eh, in ta problem bi rešili, če bi rešili mejno vprašanje med obima državama. 50 tisoč turških Ciprčanov je pravijo, ampak to so v glavnem osebe, ki so prišle, ki so se preselile iz, Tur priselile iz Turčije in ki bi morali zapustiti tu, uh, eh, eh, ta del države. Če treba je sprejeti vse ukrepe, da bo Turčija res izvajala tudi obveznosti. In za nje na vrsti gospod Vajkl, prosim. Grazie, prezidente. Eh, jaz se pridržujem tistim, ki so eh, mnenja, da je treba Turčijo obravnavati kot izredno pomembnega partnerja Evropske unije in tudi kot bodočo članico Evropske unije, da je treba tudi eh, njene posebne občutljivosti obravnavati dobronamerno. Mislim, da je prav, da ugotovimo eh, pozitivne napredke, ki so bile napravljene na različnih področjih, tudi doslednejšem spoštovanju kopenhagenskih kriterijev in pa izboljšano izračje, kar je tu ozračje, splošno ozračje v Turčiji, posebej, ko gre za odnos do narodnih manjšin in do, do tiska. Na koncu bi rad še samo eh, rekel, da mislim, da bi lahko pričakovali od Turčije nekoliko bolj angažirano eh, stališče do reševanja ciprskega vprašanja, da bi lahko Turčija umaknila del svojih čet že kot neko simbolično gesto, Poudariti pa je treba pomen in dodano vrednost turške pripravljenosti, da sodeluje pri eh, različnih mirovnih akcijah v svetu zelo širokogrudno in tudi, da je pripravljena sodelovati pri reševanju energetskega problema Evrope. Hvala lepa. Hvala kolega Weigel, komisije sedaj ne bomo slišali, temveč potem, ko bomo imeli besedilo, poročevalka je prosila za kratek eh, zaključek, ampak zelo kratek. Gospod predsedujoči. Zapisala sem si vse pripombe, skušala jih bom upoštevati. Želim si, da bi dobili čim večjo večino za podporo tega poročila. Hvala. E, Hvala. Sedaj uh, roki za naslednje naloge. Torej 1. decembra bomo imeli besedilo za sestanek od 1. do 3. 9. december uh, ob 18. uri je zadnji rok za vložitev. Uh, predlogov sprememb 26. in 27. bomo glasovali v odboru in februarja bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Sedaj pa čakamo na ministra. Oziroma najprej oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami. Uh, mnenje je pripravila Barbara Rohbilhler, ki bo sedaj spregovorila. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Slišala sem, da bomo o tem še več razpravljali naslednji teden, zato se bom osredotočila na pravno podlago. Člen 181a je edina pravna podlaga in ko bo Lizbonska pogodba stopila veljavo, ta člen ne bo več veljal za Evropski parlament, potem bo postopek soodločena postal norma. Strinjali smo se, da bo najlažje, da to poročilo sprejmemo, ko bo Lizbonska pogodba stopila v javo. Poročevalec iz Inte je pripravil prvi osnutek poročila, v katerem se bo razpravljala 10. novembra. Gospod Šolc se strinja s predlogom komisije, da uredba naj temeli na členu 181a ki preprečuje m, mm, pristojnosti parlamenta do soodločanja. Drugi inštrumenti eh, uporabljajo dva, dve pravni podlagi kot 181a in 179 kot so inštrument za sosedsko politiko in za stabilnost. K členu 181a je bilo omenjena Lizbonska pogodba, ki se bo potem prenesla do, v člen 212. To omejuje uporabo tega inštrumenta na države v razvoju. To odpira vprašanje, če bo to dovolj za pravno podlago za ukrepe za razvojno pomoč z državami v razvoju. Zato me zanima, če bi to lahko poslali odboru za pravne zadeve, zato da si to zadevo pogledajo v, čla, v skladu s pravilom 37 v pravilniku. Torej, da pogledate, kak, pogledajo, kakšna bo situacija, ko bo stopila veljavo Lizbonska pogodba. Glede na to, da bo nova pogodba stopila veljavo verjetno čez dva meseca, mora Evropski parlament vedeti, kakšna je razlika če sprejmemo uredbo po sedajšnji veljavni zakonodaji ali pa po Lizbonski pogodbi. Torej, predlagam, da preložimo sprejetje to poročilo, dokler ne dobimo mnenje pravne službe in odbora za pravne zadeve. Potem pa bomo ta postopek nadaljevali po skupni časovnici. Tukaj bom končala, ker sem vam obljubila, da bomo razpravo preložili na naslednjo sejo. E, non do Vsekakor ne bom dal besede soporočevalcu, zato ker mislim, da ste povedali vse. Glede na to, da poteka seja, prosim, da imate zasebne pogovore zunaj. Kolega Galer. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želel bi podpreti to, kar ste dejali. Prosim, utihnite ali pa pojdite ven. Nekaj v tem smislu. Torej, rad bi podprl to, kar je dejala kolegica Lohbiller. Za sodelovanje z državami v razvoju na področjih, ki ne spadajo v razvojno pomoč, nimamo nobenega ustreznega instrumenta in zaradi tega bi bilo dobro, da bi obstoječe instrumente prilagodili. Vendar pa se ne strinjamo z pravno podlago, ki jo je predlagal poročevalec iz odbora za mednarodno trgovino. Z novim instrumentom bi dobili tudi možnost soodločanja in sicer v okviru člena 2012, vendar pa se pri tem členu pojavlja tudi problem, kajti govori se o sodelovanju s tretjimi državami, ne državami v razvoju. Torej, doseči želimo, da bi lahko sodelovali z državami v razvoju tudi izven instrumenta razvojne pomoči. Zato se strinjam s poročevalko, da potrebujemo pravni nasvet in tudi komisija se ukvarja s tem problemom instrument moramo tako ali tako preimenovati v instrument za sodelovanje s tretjimi državami, ko ne gre za razvojno pomoč. V enem pa se sporočevalko ne strinjam in sicer, ko gre za finančni okvir, ne, bi, ne bomo dobili več sredstev, torej moramo sredstva preusmeriti iz nekega drugega področja. Torej, če bomo novemu instrumentu naprtili nove naloge, potem moramo zagotoviti tudi dodatna sredstva. Če se to ne bo zgodilo, potem bomo morali ta sredstva prenesti iz instrumenta razvojne pomoči. Vem, da je to šele predhodna razprava, vendar pa sem želel na to vseeno upozoriti. Odlično, najlepša hvala, kolega Galer kot je zahtevala poročevalka, bomo dobili mnenje pravne službe in sicer do naslednje seje 10. novembra. Petminutni odmor, potem pa bomo nadaljevali z srpskim zunanim ministrom Vukom Jeremičem.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 here. You okay? Are you? Please. Signori, prego, se volete gentilmente pre... Spoštovani poslanci, prosim, sedite na svoja mesta. Minister je že z nami lahko začnemo z izmenjavo mnen z ministrom za zunanje zadeve Republike Srbije. Prosim kolege, da se usedejo na svoja mesta. Če vas ta izmenjava mnen zanima, se prosim usedite. Če imate na programu druge zadeve, pa prosim zapustite dvorano. Najlepša hvala, gospod minister. Prisrčno vas pozdravljam v imenu celotnega odbora. Vaša prisotnost tukaj vsem nam kaže, kako zelo pomembna je vaša država in kako pomembna je integracija Srbije v Evropsko unijo. Pred dvema letoma ste bili pri nas in V teh dveh letih je prišlo do pomembnih dogodkov v vaši državi, pa tudi v odnosih Srbije z Evropsko unijo. Potekale so predsedniške volitve februarja 2008, sledile so parlamentarne volitve julija istega leta in v obeh primerjih je zmagala proevropska koalicija. Potem je sledila aretacija Radovana Karadžiča julija lanskega leta in to je pomenilo temeljni preobrat v odnosih med Evropsko unijo in vašo državo. Začel se je proces zoper Radovana Karadžiča. Poleg tega pa je Srbija dobro sodelovala tudi z Mednarodnim kazenskim sodiščem za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji. Če tudi se proces pričel, še zdaleč ni zaključen, kajti pridružitveno stabilizacijski sporazum je trenutno zamrznjen. Imamo začasen sporazum, ki ga vaša država enostransko izvaja, kljub temu pa še nimamo dokončnega sporazuma. upamo, da bo prišlo do podpisa tega sporozuma in sicer k malo oziroma do izvedbe tega sporozuma. Poročilo Evropske komisije v zvezi z Srbijo je bilo zelo pozitivno. To poročilo je z 14. oktobra. Prišlo je do razvoja v Srbiji, ki je izjemno pozitiven in pozivamo vas, da s svojimi prizadevanji nadaljujete. Gre za boj proti korupciji, proti organiziranemu kriminalu, gre tudi za boj proti eh, nacionalizmu in ekstremizmu v Srbiji. Vse to torej že poteka, vendar pa moramo izraziti tudi željo, da bi ta prizadevanja še okrepili dovolite mi še pripombo k občutljivi temi, vendar pa se tej temi ne moram izogniti, čeprav je morda to občutljiva tema tudi za vas, gospod minister. Govorim o Kosovu. Poznamo načelo Srbije glede statusa Kosova, vendar pa mislim, da je v interesu vseh, tudi Srbije, da se borimo proti anarhiji proti organiziranemu kriminalu in povezavi tega kriminala z anarhističnimi političnimi strankami. Naša misija EULEX je v Kosovo in si prizadeva za naše cilje. Mandat EULEX-a v Kosovo pa bi lahko še izboljšali z vašo pomočjo. Namen te misije je, da poskrbimo za ustrezno pravosodje, da zaščitimo pravice manjšin v večetničnem Kosovo. Po tem kratkem uvodu pa dajem besedo gospodu ministru in pozorno bomo prisluhnili temu, kar nam boste povedali. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste me povabili v vaš odbor. Evropski parlament bo igral vedno pomembnejšo vlogo v Evropski uniji. Veliko čast mi je torej, da sem tukaj. Najlepša hvala. Ekscelence, spoštovani poslanci, dame in gospodje, začel bi rad s tem, da povem, da Srbija želi evropsko usodo. In sicer zaradi geografske lede, lege, zaradi gospodarstva, zaradi blaginje, pa tudi zaradi temeljnih vrednot. Mislimo, da so nam te temeljne vrednote skupne. Najpomembnejša izmed teh vrednot je mirno reševanje sporov. Odreči se je potrebno vojnam, ta kontinent je uspel premagati številna nesoglasja. Evropska unija je postala zaščitnica raznolikosti in različnih zgodovin. Gre za skupnost držav, ki, držijo, ki delijo drugačno oziroma različno zgodovino in pa skupno prihodnost. Hkrati se Evropska unija zauzema tudi za enakost, za pravice, za solidarnost in demokracijo. Srbska strateška prioriteta ostaja polnopravno članstvo v Evropski uniji. Znotraj Srbije ne poteka več razprava, kam v prihodnosti. Lansko leto so potekale volitve v Srbiji in sicer predsedniške in parlamentarne. Za našo državo so te volitve predstavljale referendum o tem, kaj storiti v današnjem svetu. Državljani so dobili možnost izbere med dvema različnima potema naprej in odločili so se za evropsko prihodnost in sicer dvakrat. Srbija si je trdo prizadevala za dosego tega cilja, veliko je bilo ovir in marsikdo je menil, da nam ne bo uspelo. Veliko smo dosegli, kakor kaže tudi zadnje poročilo komisije o napredku Srbije. Seveda situacija še zdaleč ni popolna, ampak kaj sploh je popolno? Je pa to najboljše poročilo, ki smo ga kdajkoli dobili. Gre za res pozitivno izjavo o tem, koliko smo dosegli v preteklih 12 mesecih. Opogumlja nas ocena komisije, da je Srbija zavezana vstopu v Evropsko unijo. Komisija poudarja napredek na različnih področjih področjih. Začasen sporazum z Evropsko unijo ostaja zamrznjen, kar predstavlja velik handicap za Srbijo, vendar pa smo zadovoljni za zaključki komisije o zadnji širitveni strategiji. To spodbuja mojo državo, da nadaljujemo z izvajanjem določil začasnega sporazuma in za izvajanjem temeljnih političnih reform v skladu z evropskimi standardi. Želim tudi povdariti zaključke strategije, v katerem je zapisano, da je Srbija storila veliko, da bi izvedla ambiciozen program evropske integracije in da ima tudi upravno sposobnost, da znatno napreduje na poti proti Evropski uniji. Dame in gospodje, Evropska Srbija se ne osredotoča na to, da bi napredovala na račun eh, drugih držav. Celoten Balkan želimo približati Bruslu in sicer z okrepitvijo regionalnega sodelovanja. Spodbujamo gospodarsko sodelovanje in sicer z eh, čezmejnimi infrastrukturnimi projekti, ko gre za koridorja 7 in 10 ali pa za sodelovanje v organizaciji, kot je recimo CEFTA. Poleg tega imamo sporazum o prometni skupnosti za jugovzhodno Evropo in pa evropsko strategijo za reko Donavo. Srbija je sprejela vse potrebne ukrepe, ki imajo namen preprečiti, preprečiti prevlado ekstremistične demagogije v srcih in glavah ljudi Zahodnega Balkana. Leta oziroma v 90-ih letih je prišlo do groznih vojnih zločinov v celotni regiji. Srbija si prizadeva za to, da bi prišlo do postopka sprave. Zato je recimo predsednik Boris Stadič odpotoval v Srebrenico ob deseti obletnici vojnega zločina, ki je bil storjen tam in se poklonil žrtvam. Zato Srbija tudi popolnoma sodeluje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanje Jugoslavijo. To se nam ne zdi zgolj pravna obveza, to se nam zdi naša politična zaveza. To je naša zaveza sosedom, pa tudi svetu. Še prav posebej pa gre za zavezo nam samim. Ne dvomite, z delom bomo nadaljevali, dokler ne bomo ujeli vseh, ki jih je potrebno izročiti Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Dame in gospodje, naj spregovorim o najpomembnejšem dosežku v tem trenutku. Gre za olajšanje viznega režima. Julija je Evropska komisija odločila, da lahko Srbijo uvrsti na beli šengenski seznam. Srbija je izpolnila kriterije in čakamo na uradno odločitev sveta Evropske unije decembra. Če bodo naša pričakovanja izpolnjena, se bodo lahko državljani Srbije prosto gibali po Evropski uniji od 1. januarja 2010. Naj povem, da so izkušnje, lasne izkušnje z Evropo še prav posebej pomembne za eh, našo mlajšo generacijo. Mladi bodo sedaj lahko obiskali eh, svoje sorodnike. Lahko bodo šli na konferenco v Berlinu, ne da bi prej morali dokazati, da lahko odplačujejo svojo hipoteko, poleg tega pa jim ne bo potrebno predložiti celotne zgodovine zaposlovanja, zato da bi lahko plavali v Egejskem morju. Dame in gospodje, seveda je svoboda gibanja pomembna, vendar pa s tem nikakor ne moremo zaključiti našega razvoja. Seveda je integracija Srbije v Evropsko unijo pomembna, enako velja za celoten Zahodni Balkan. Vendar pa se bojimo, da nekateri še zmeraj menijo, da bi morala Evropska unija, potem ko bo sprejela Hrvaško, narediti krajši premor na področju širitev. S tem se ne morem strinjati. Nič ni hujšega, kot da bi preostala regija morala čakati. S tem bi nastala nova psihološka razdelitev na Zahodnem Balkanu in s tem bi bila močno oškodovana tudi evropska verodostojnost. Utrujenost zaradi širitev v državah članicah bi postala oziroma bi se prelevila v utrujenost, eh, kar zadeva pristop eh, med državami kandidatkami. In to moramo na vsak način preprečiti. Številni evropejci govorijo o nezaključenem delu na Balkanu. Zato moramo vsi sodelovati in poskrbiti za to, da Balkan ne bo postal nedokončano delo Evrope. Najboljša pot naprej so konkretni koraki k dejanskemu pristopu k Evropski uniji. To ne velja zgolj za mojo državo, ampak za celotno regijo. In ta pristop se mora zgoditi v bližnji prihodnosti. V tem kontekstu menimo, da je bilo upravljeno temeljno delo, ki je potrebno za to, da lahko Srbija poda uradno prošnjo za članstvo v Evropski uniji in to želimo storiti do konca tega leta. Zavedamo se, da prihaja do določenih nesporazumov in tudi razumemo, zakaj je do teh nesporazumov prišlo. Vendar pa mislimo, da je sedaj pravi čas za napredek. Vsi prebivalci Zahodnega Balkana morajo postati državljani Evropske unije in poskrbeti moramo za prizadevanja v tej smeri in sicer kar se da hitro, dame in gospodje. Ko sem bil zadnjič v tem odboru, so nekateri poslanci izrazili svojo zaskrbljenost, da bo naše nasprotovanje enostranski razglasitvi neodvisnosti albanskih oblasti v južni provinci Kosovo negativno vplivalo na stabilnost v regiji. To se ni uresničilo. Odločili smo se, da bomo ravnali odgovorno. Ne dvomite. Naše načelno stališče v zvezi s Kosovom ostaja enako. Republika Srbija ne bo nikoli pod nobenimi pogoji, implicitno ali eksplicitno, priznala enostranske razglasitve neodvisnosti. To je naša ustavna obveza, pa tudi naša demokratična naloga. Glede tega temeljnega vprašanja je naš narod enoten. Hkrati smo poudarili tudi, da želimo na to razglasitev odgovoriti na konstruktiven način in sicer z, z diplomacijo. In ta strateška odločitev predstavlja spremembo paradigme in sicer na Balkanu prvič v zgodovini je bila sprejeta oziroma je bilo vprašanje, ki je tako pomembno za nas vse, ki zadeva tako identiteto, meje, pravice, skupnosti, nanaša se tudi na zgodovino, prvič je bilo takšno vprašanje rešeno brez uporabe sile. Od samega pričetka te krize je bila naša strategija ta, da to vprašanje ustrezno uvrstimo. Zato smo se obrnili, oziroma ustrezno obravnavamo, zato smo se obrnili na eh, Generalno skupščino Združenih narodov, poleg tega smo prosili za mnenje mednarodnega eh, sodišča. Želeli smo izvedeti, ali je razglasitev neodvisnosti Kosova v skladu z mednarodnim pravom. Na ta način smo pokazali, da želimo rešiti politične razlike in to predstavlja vzgled za reševanje aktualnih konfliktov. Ta pristop bi lahko uporabili kjerkoli na svetu, kjer obstajajo globoke razlike, kjer obstaja zgodovinsko breme in kjer gre za vprašanja, ki se nanašajo na nacionalno identiteto. Poleg tega smo veliko storili tudi, v sodelovanju z institucijami, ki delujejo v okviru Združenega sveta oziroma resolucije Združenih. Eh, Resolucija Varnostnega sveta 1244 iz leta 1999. Tukaj gre za EULEX. In eh, tudi v prihodnosti bomo z EULEXom konstruktivno sodelovali. Dame in gospodje, preden zaključim, bi rad spregovoril še o nedavnem razvoju v Bosni in Hercegovini. Republika Srbija bo še naprej spoštovala soverenost in uh, eh, ozemelsko celovitost uh, sosede. Skušamo opogumiti predstavnike vseh treh skupnosti, da poskrbijo za reforme v državi in da na ta način uh, tudi poskrbijo za hitrejši pristop k Evropski uniji. To je strateška prioriteta za nas vse. Zagotovili smo vso potrebno podporo pri iskanju kompromisa, ki bo spremljiv za vse strani. Pri tem je pomemben pragmatizem. V 21. stoletju je pomembno iskanje soglasja pri sprejemanju odločitev. Včasih iskanje soglasja traja dlje, kot bi si želeli. Na to nas opominja tudi ratifikacija Lizbonske pogodbe vendar pa je na koncu odločitev sprejeta in to vsem omogoči pot v prihodnost. Dame in gospodje, v svojem prispevku danes sem želel spregovoriti o evropski prihodnosti svoje države in Zahodnega Balkana in to prihodnost uvrstiti v širši kontekst. Poleg tega sem želel povdariti konkretne korake na poti proti članstvu Evropski uniji. To sem storil, ker trdno veljumem, verjamem v Evropsko unijo. Želim, da bi se moja država pridružila Evropski uniji, ampak ne zaradi tega, ker se bojimo, da bi ostali izven Evropske unije, ampak ker smo ponosni in verjamemo, da lahko prispevamo k miru in stabilnosti na starem kontinentu. Srbija bo se pridružila slovesnostim ob 20. obletnici paca Berlinskega zidu 9. novembra 1989. Je prišlo do pomembnega pravobrata, ni bil izstreljen noben strelj in hladna vojna se je končala. Za nas na Zahodnem Balkanu pa ima ta datum tudi drugačen pomen, namreč gre za izgubljeno priložnost, ki je vodila v veliko tragedijo. Danes smo v novem obdobju sprememb in tokrat eh, Zahodni Balkan ne želi izpustiti oziroma zamuditi svoje priložnosti. Želimo se pridružiti Evropski uniji, kar se da hitro. Zaključil bi rad z besedami Jovana Skerliča. To je eden izmed najpomembnejših poslancev Srbije. Pisal je ob preobratu prejšnjega stoletja in dejal, da če želimo, da bo demokracija postala stvarnost, moramo med državljani poskrbeti za zavest o svobodi. Namreč med vsemi tistimi, ki želijo živeti življenje na kar najboljši možni način. Zame uresničitev te izjave predstavlja evropski projekt. Če želimo poskrbeti za zavest o svobodi, se moramo odreči antičnemu pogledu na demokracijo, ki na demokracijo gleda kot nam nekakšen mehaničen, tehničen proces. Skušamo, mora, skušati moramo živeti bolje, graditi moramo mostove in poskrbeti za pravo solidarnost v skupnosti, z skupnimi vrednotami in z skupnimi interesi. Sedaj smo v času preizkušen in prepričan sem, da bomo izkoristili strateško priložnost, ki se ponuja v tem trenutku. To s priložnost eh, bomo gojili, tako da bo zrastla in postala močna perspektiva za Srbijo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Grazie, signor ministro. Davvero interessante. Hvala lepa, gospod minister. Vaš prispevek je bil zares zanimiv. Sedaj pa pričenjamo z razpravo. Najprej dajem besedo poročevalcu Kacinu in ga prosim, da se omeji na tri minute. Hvala lepa. Grazie, prezidente. Gospod minister, gospa veleposlanica, najprej mi dovolite, da vama in vladi Republike Srbije čestitam za vse, kar je storila pri izpolnjevanju tako imenovanega roadmapa ali kot vi rečete mape puta za ukinitev viz. Srbija je sebi vize že ukinila, ko je uresničila vse svoje obveznosti. Kdaj bodo to občutili državljani, je seveda vprašanje datuma ampak jaz bi bil zelo vesel, če bi srbski državljani že za naš katoliški božič lahko potovali izven Srbije brez viz. Eh, mislim, da je namestnik premjera Ivica Dačić, minister za notranje zadeve, z svojim timom in z veliko koordinacijo napravil veliko delo in dokazal, da Srbija takrat, ko se odloči, zmore veliko in še več. Rad bi vama čestital tudi za odločitev, da Vojvodina končno dobi statut. To eh, bo omogočilo, da bo Srbija tudi na poti regionalizacije šla hitreje naprej. Srbija potrebuje nove regije, te regije pa potrebujejo finančno pomoč za kohezijo, za medsebojno sodelovanje, za medregijsko konkretno sodelovanje. Srbija mora biti pravna država, gospod minister, In pravosodje mora biti enako za vse. Kazenskega zakonika Srbije ni dovoljeno kršiti nikomor. E, zato moramo pozoriti, da nekatere nevladne organizacije opozarjajo na konkretne primere kršitve človekovih pravic v postopkih pred vašimi sodišči. Suverena država, gospod minister, nadzira svoje ozemlje in verjamem, da Srbija popolnoma nadzira svoje ozemlje zato tudi, tudi verjamem, da bo našla Mladiča in, Hag, in eh, Hadžiča in da ju bo izročila v Hag. Veseli me, da Srbija pri tem sodeluje ne le s Haškim sodiščem, ampak tudi z drugimi državami, tudi z mojo državo. Srbija je največja država v regiji in ker je največja, ji pripada vloga, kakršno imata Nemčija in Francija v Evropski uniji. Srbija je lahko motor Evropske unije, lahko pa je tudi zavora Evropske unije na Zahodnem Balkanu. Vaš napredek pomaga vsem sosedom, vaše zadrege in blokade škodijo vsem. Zato bi na eni strani rad izrekel priznanje za dogovor z Euleksom, ki je velik korak naprej, zato da se tudi na Kosovu doseže večji napredek, Hkrati pa bi vam kot poročevalec izrekel pričakovanje, da bo Srbija, srpska vlada in njen predsednik pozvala državljane Kosova, srpske narodnosti, da sodelujejo na lokalnih volitvah. Tudi oni imajo pravico voliti in biti izvoljeni. Tudi oni imajo pravico upravljati in participirati pri politiki. In za konec še naslednje, gospod minister. Prihodnost pripada pogumnim. Verjamem, da je v Srbiji dovolj političnega poguma, da Srbija stori korake in nas pozitivno preseneti in nas tudi prepriča. Strah, da se eh, Evropska unija ne bi mogla širiti na Zahodni Balkan po Hrvaški, je neupravičen, če nam vi dokažete, da Srbija zmore več in hitreje in bolje srbija ne sme biti žrtev in talec svoje zgodovine eh, prosim pokažite nam svojo in balkansko evropsko prihodnost hvala lepa Najlepša hvala, gospod Kacin. Besedo ima gospod Danža za dve minuti. No, merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod minister, za vaš govor, ki je bil zelo dobro sprejet, kot tudi zelo pomemben, kajti tam ste poudarili prioriteto vaše vlade za pot Srbije proti članstvu v Evropski uniji. Vlada, katere del ste vi, je bila izvoljena leta 2008, kot je bil izvoljen tudi predsednik Tadžič s programom, ki je postavljal v ospredje integracijo Srbije v Evropsko unijo. Nekatere druge stranke so dale prednost drugim zadevam in zato so bile poražene. Zato vam lahko samo čestitam za to, da ste v bistvo vašega govora postavili integracijo v Evropsko unijo. Vi izvajate zelo veliko truda na področju diplomacije glede Kosova. Pravite, da bi ga na pravni podlagi lahko tudi razdelili. Nekatere, nekatere dejanja strani vlade ko govori, da želi pristopiti v Evropsko unijo, se izključujejo s tem, kar dela na področju Kosova. 22 držav članic je že prista, priznalo Kosovo. Zato lahko vidite, kakšna, eh, je, kakšen je odnos med tema dvema prioritetama. Veliko krat govorimo o utrujenosti v Evropski uniji v imenu naše politične stranke v Franciji. Ne obstaja nobene ovire za pristop balkanskih držav v Evropsko unijo, vključno Srbijo. Hvala. Besedo ima kolega Talar, dve minuti. Grazie, signor presidente. Spoštovani gospod minister, gospa veleposlanica, lepo vaju pozdravljam v zunanje političnem odboru. Mislim, da je vaš prihod zelo pomemben v tem trenutku, ko se poskuša pospešiti integracijo zahodno-balkanskih držav v Evropsko unijo. Mi smo danes že obravnavali poročilo o Hrvaški, o Makedoniji in mislim, da eh, lepo zaključujemo venček z vašo predstavitvijo želimo si da srbija napreduje proti evropski uniji želimo si nove srbije v evropski uniji in tukaj vas vam bi rad postavil eno vprašanje eh, vemo kaj je zdaj formalni in vsebinski razlog za to da ni uveljavljen sporazum sedaj veljavni sporazum o stabilizaciji in sodelovanju s srbijo med evropsko unijo in srbijo ali res ni mogoče z kredibilnimi dokazi pokazati in dokazati da srbija dejansko lovi mladića in hadžića in da enostavno ni v stanju da izpolni to obvezo mislim da moramo najti način da preskočimo to oviro ter da srbija napreduje in še drugo vprašanje včeraj smo slišali od eh, kolega drobnjaka da hrvaška je predlagala srbiji torej zagreb je predlagal beogradu da eh, stopita skupaj in sporazumno določita mejno črto med hrvaško in srbijo vemo da večina poteka na reki donavi tam so klasični problemi glede katastra in tako naprej kako je s tem vprašanjem ali se je to zgodilo in kako vi vidite da bi čim prej to rešili da ne bi oviralo v prihodnosti pristopa k evropski uniji hvala lepa Hvala. Poslanec Talar. Kolegica Lunaček, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod minister. Zelo sem zadovoljna, da, lahko, da vas lahko srečam. Prvič sem nova poročevalka za Kosovo, zato bi se rada v mojih dveh minutah sredotočila na to vprašanje navdušena sem nad vašo odlično angliščino, nad vašo odlično retoriko in načinom izražanja. In to, da ste povedali, da ste prepričani, da je vojne konec, da gre sedaj za mir, za stabilnost, za demokracijo, upam, da vaš predsednik misli ravno tako. Vendar pa, ko pravite, da se vi vsi strinjate v Srbiji glede enostranskega sprejetja eh, deklaracije o neodvisnosti strani Kosova, bi vas rada vprašala in tudi Srbe na Kosovo, da sodelujejo na volitvah, prišlo bo do postopka decentralizacije za državljane Kosova, te države, tudi za Srbe na Kosovo, da sprejmejo politično odgovornost na tej ravni. Glede vizne liberalizacije sem zelo zadovoljna, da bodo vaši državljani lahko prosto potovali. Še posebej je to pomembno za mlade kot je tudi pomembno sodelovanje med nacionalnimi parlamenti. Vprašanje pa se glasi, boste lahko zagotovili mejni nadzor tudi na Kosovo, da boste spoštovali mejni nadzor kot na vsaki mednarodni meji. In še zadnje vprašanje. Vprašanje v Severni Mitrovici. Zelo pomembno bi bilo, da vi lahko izkoristite vaš vpliv, kot tudi vaše evropsko stališče, da skušate integrirati eh, prebivalce v tej regiji na Kosovo. Vem, da je to zelo težko. Vem, da ste dejali, da Srbija ne bo nikoli implicitno ali eksplicitno priznala te izjave o neodvisnosti. Ne vem, če lahko govorimo o tem, da se nikoli nekaj ne bo zgodilo v politiki. Hvala lepa. Hvala, Hvala dve minuti, kolega Tanok. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitam ministru Jeremiču za odličen govor v Šekspirovem jeziku. Ali najraje rečem v severnoameriški različici tega jezika? Vedno sem bil velik prijatelj vaše države in podpiral sem obnovo in razvoj po vojni. Zelo natančno spremljam te razprave, zelo sem bil zaskrbljen zaradi situacije na Kosovu, kot eh, vidite, kako je to sedaj vplivalo v Južnem Kaukazu, kjer smo se znašli v neizhodni situaciji. To pa predstavljalo velike težave v prihodnosti tudi za stabilnost v tej regiji. Iz osebnega vidika, ne z vidika moje blične skupine ali nacionalne stranke, menim, da bi pravna razdelitev Kosova si zaslužila večjo pozornost. Sedaj imamo de facto situacijo v Mitrovici, ki je ne moremo zadovoljivo rešiti. Zato smo sedaj se znašli v tej nezadovoljivi situaciji in ne, eh, v prihodnost ne gledam z velikim optimizmom. Eh, pogovarjal sem se tudi s poslanci iz Črne gore, dobro poznate to državo in eh, komisar Oli Ren je povdaril, da je tam bilo storjenega veliko pozitivnega napredka. Zanima pa me, kakšni so vaši dvostranski odnos, odnosi in ko boste postali država kandidatka in ko boste revidirali vaše zakonodajo, ki je verjetno zelo podobna črnogorski zakonodaji in ker gre za majhno državo, z manj sredstvi bi jim lahko pomagali. Vem, da je treba vsako državo ocenjevati posebej v skladu s kebenhavniškimi kriteriji. Zanima pa me, kakšen je, je vaše stališče glede te države v Beogradu. L'onorevole. Hvala. Kolega Afgirak z dve minuti. Eh, malo angurajki si pa ti, ki je vrojevre. Signo. E, emena, emena torej mene ste menili, moj, mi ste napačno izgovorili. Čestitke zunanjemu ministru najprej in pozdravljam tudi vele poslanko. Dve, tri pripombe mi dovolite o vaših izvajanjih. Srbija in Srbi niso samo naši prijatelji, ker se skupaj kupamo v Egejskem morju, temveč tudi zato, ker smo pogosto um, ker imamo veliko skupnega, gospodarske povezave, eh, so tesne, čeprav trenutno seveda trpimo zaradi slabega gospodarskega položaja. Mogoče bi nam lahko povedali kaj več o gospodarskem položaju v Srbiji. To je bilo prvo vprašanje, druga pripomba in drugo vprašanje. Deset let po bombardiranju NATO so, eh, je bila v celotnem eh, Balkanu huda situacija, sedaj se je odcepilo Kosovo. Kako je z mejami? Eh, se ne moremo reči, da bi se vse zgodilo brez vojne. Srbija nikoli ne bi smela sprejeti odcepitve Kosova. To je bil nezakonit akt. Vendar moje vprašanje, kaj pa delate sedaj? da bi zagotovili ozemeljsko celovitost vaše države. Hvala, kolega Augerakis. Naslednji je na vrsti kolega Galar, dve minuti. Hvala, gospod predsednik, gospod minister. Eh, rad sem vam prisluhnil in tudi podpiram vaš politični angažma v smeri EU. V vaši lepi ameriški angliščini ste navedli tudi ključne besede, ki jih tu radi slišimo. Delim vaše mnenje, da ljudje v Srbiji želijo z veliko večino v EU in um, od tega si pričakujejo tudi boljše življenje, tudi zato, ker jih je lastna politika um, v preteklosti pogosto zavedla in na poti v EU upam, da teh stran poti ne bo. Veselim se za ljudi v Srbiji, da bodo kmalo lahko svobodno potovali. Razumem, da še potrebujete nekaj let glede Kosova, da bi priznali realnost. Kolegica Lunaček je že dejala, da naj nikoli ne bi rekli ne v politiki, nis bi dodal, še posebej ne na Balkanu. Vendar moje vprašanje pred komunalnimi volitvami v Kosovu. Ali lahko od vas eh, pričakujemo javni poziv Srbom v Kosovu, da se, bodo, da se udeležijo komunalnih volitev? To ne bi bila implicitna oblika priznanja. Če tega poziva ne bo, kakšno korist pa imajo Srbi na Kosovu, če se ne udeležijo volitev iz vašega vidika? Uh, In še na kratko nekaj o Mladiču in Hačiču. Mislim, da veste vi, da vemo mi, da je dovolj struktur v Srbiji, ki ščitijo Mladiča, Hačiča in druge in ki tudi vedo, kje se fizično nahaja. In zato vprašanje, ali se politično bojite da bi ga izročili, ali imate tudi osebno strah, da eh, bi se vam zgodilo nekaj, kar se je zgodilo drugim, da so jih umorili. Torej, kakšen je resnični razlog za neizročitev eh, teh strani Srbije? Hvala, gospod Galar. S tem eh, smo ob koncu prvega kroga vprašanj, sedaj bo odgovarjal minister in potem sledi eh, drugi krog vprašanj. Prosim, gospod minister. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vsa vprašanja, za vaše pripombe, kot tudi za podporo Srbiji in njenemu napredku proti Evropski uniji. Še posebej bi se rad zahvalil pročevalcu gospodu Kacinu. Z veseljem že pričakujem sodelovanja z njim, kot tudi z drugimi poslanci v tem odboru. za to, da se vsi skupaj potrudimo za pristop Srbije v Evropski uniji. Še vprašanje eh, blokade in zamrznitve procesa. Veliko vprašanj ste zastavili v zvezi s sodelovanjem s Haškim sodiščem. Naj ponovim nekaj, kar sem že dejal v vodni izjavi popolnoma smo obvezani do tega, da ne bomo pustili na svobodi nobenega obtoženca. Naša vlada je takoj ukrepala, ko je prišla na oblast in je izročila Radovana Karadžiča. Če bi šlo za politični strah, mi lahko verjamete, da ni nič od tega res. Nič ne moremo storiti več od tega, kar delamo sedaj, zato da zagotovimo, da so obtoženci najdeni, aretirani in da jih izročimo. Hagu, kjer dobijo priložnost, da se branijo. In lahko vam zagotovim, da se ne bom nehal prizadevati, dokler ne bo prišlo do tega. Srbski državljani ne podpirajo vlado, nekateri pa sovražijo stališče vlade. Oboje, tisti, ki nas podpirajo in tisti, ki nas sovražijo, se strinjajo v tem, da delamo vse, kar je mogoče. Kaj ti to drži? In ne samo v Srbiji. Lahko rečem, mm, da je vedno več ljudi, ki je opletenih, ki so informirani, vključno s posebnim eh, tožilcem Bramacem ti ne dvomijo o naših najboljših namenih in o našem trudu z političnega vidika, kot tudi v praksi na terenu. Gospod Bramac je danes v Beogradu. Zopet so ga seznanili s stanjem strani naših obveščevalnih služb. Kmalo bo objavil tudi novo poročilo. Upam, da bo poročilo odražalo naše stališče in da popolnoma sodelujemo. Pred kratkim je prišlo do priložnosti, ko bi gospod eh, Bramec lahko um, um, informiral zunanje ministre in ko so ga vprašali, če meni, da bi Srbija lahko storila še kaj več od tega, kar počne, je dejal, da ne. Razumem občutljivo vprašanje. Zelo dobro razumem vse, kar je upleteno. Vsi smo politiki in razumemo, zakaj gre v politiki tudi v naših nacionalnih državah. Naj vam povem naslednje. Hrvaška je na zelo dobri poti, da vstopi v Evropsko unijo. To so zelo dobre novice, tako za nas, v Srbiji, za celotno regijo, kot tudi za Evropsko unijo, torej za vse. Ko bo Hrvaška vstopila in če bo prišlo do pauze in odmora in nekateri ustrajajo pri tem, da bi moralo priti do premora in zatem stoji tudi določena logika, da po Hrvaški potrebujemo premor če to sporočilo kombinirate z zelo težko perspektivo Turčije za vstop v Evropsko unijo, potem si zamislite, kako se počutimo mi na Balkanu, ki smo že 500 let skupaj v isti, istem čovnu s Turčijo in nekateri nas, mis, od nas mislijo, da so nas zoper potisnili v isti koš. Zato vas prosim, da če resnično verjamete v integrirano prihodnost Zahodnega Balkana, potem prosim, ne pustite nas predolgo čakati smo pripravljeni na to, da storimo vse, kar je treba, pripravljeni smo na sodelovanje s Haškim sodiščem, storili bomo to, kar od nas pričakujete, ne samo zato, ker je to pogoj, ampak tudi zaradi tega, ker verjamemo, ker smo prepričani v sodelovanje s Haškim um, sodiščem in prepričani smo tudi in verjamemo to, da mora vsak, ki je obtožen, biti izročen Haškemu sodišču, kjer mora dobiti možnost za to, da se brani vendar pa prosim, da to tudi upoštevate. Veliko vprašanj ste zastavili v zvezi s Kosovom. In očitno je, da se bo moral temu vprašanju posvetiti. Veliko vas je dejalo, da je Srbija ključna strateška država v tej regiji to najbolje odraža dejstvo, da imamo dva poročevalca za Srbijo, gospoda Kacina in gospo Lunaček. Tako to vsaj vidimo mi. Z obema bomo sodelovali. Situacijo na Kosovu resno jemljemo. In naj še enkrat ponovim. veliko ljudi pričakuje, da bo prišlo do resničnega kaosa po deklaraciji o neodvisnosti Kosova. Vendar tega ni prišlo, kajti Srbija se je odločila, da je konfliktov in vojn dovolj. Trdo nasprotujemo enostranski deklaraciji in želimo, da Srbija postane suverena demokratična država in da bomo s takšnim stališčem še podpirali naš vidik. In mislim, da bi se veliko ljudi strinjalo s tem, da ko pride do enostranske razglasitvene odvisnosti, da se prosi za mnenje mednarodnega sodišča. Zanima me, kaj se bo zgodilo, če bo mednarodno sodišče razglasilo in razsodilo, da je ta razglasitev v skladu z mednarodnim pravom. Če pa se bo odločilo drugače, ne vem, boste ustrajali pri tem, to je seveda njihova suverena pravica, mi pa bomo tudi izrabili našo suvereno pravico, da ohranimo našo suvereno teritorijalno pravico ozemlje, ne da bi s tem vplivali na druge države v regiji ali na perspektivo drugih držav. Kosovo in preostali del Srbije in regije ne bodo zopet zapadli v nestabilno, zato bomo poskrbeli. Ko bo sodišče objavilo svojo odločitev, svoj sklep, ko bo prišlo do mnenja, potem mislim, da bomo morali ukrepati naprej. S tem, ko rečemo, da nikoli ne smemo reči nikoli, se strinjam, seveda nikoli ne bi smeli reči nikoli, ampak to velja za prav vse. Ne samo za glede priznanja Srbije Kosova, vendar pa tudi ne smemo zanikati ostalih opcij. Sodelovati moramo še naprej, krepiti naše zaupanje, napredovati in ko bomo napredovali proti globi integraciji, bo ozračje vedno bolj sproščeno in takrat se bodo izluščile rešitve. Ne bom se zdaj spuščal v to, za kakšne rešitve bi lahko šlo, vendar pa mislim, da ne moremo seda, že sedaj zavrniti kakršnekoli možnosti v prihodnosti za kompromis. Seveda vlagamo veliko demokratičnega truda in energije, diplomatskega truda in energije na Kosovu. Vendar pa pomislite, če bi katerakoli eh, država se odločila za uporabo diplomacije in potem ne bi iz tega bilo nič. Ne vem, tudi druge države članice Evropske unije izrabljajo in uporabljajo vs diplomatski trud, ki ga lahko. Torej, dokler ohranjamo mir in stabilnost, mislim, da lahko najdemo možnost sodelovanja kljub temu, da se mogoče ne strinjamo glede tega vprašanja. Proces pristopa Srbije k Evropski uniji je ločeno vprašanje od vprašanja prihodnega statusa Kosova. In mislim, da je dosti bolje, da tako tudi ostane. Tako lahko napredujemo in ko bomo napredovali, se bo situacija le izboljšala. enostavno ni bilo možno, da Srbija podpre lokalne volitve, ki so bile razglašene pred nekaj meseci in ki bodo organizirane na nekaterih predeljih Kosova 15. novembra letos. Mislili smo, da ni dobra ideja, da se razglasi, razglasi volitve zunaj resolucije Varnostnega sveta 1244. To ni bilo zelo težko, vendar pa do tega ni prišlo. Mm, Srbija ne more podpreti lokalnih volitev kajti če bi podprli lokalne volitve, ki kršijo resolucijo 1244, ampak so tudi v nasprotju z ustavo Kosova, to je seveda v narekovajih z naše strani, potem bi to tudi bilo v nasprotju z našo lastno ustavo. S tem nimam nobenega zadovoljstva, ko moram povdariti stališče in pristop Srbije. Mislim, da bi bilo dosti bolje, če bi zato našli rešitev, da bi lahko rešili to težavno situacijo. Pred štirimi leti je srpski predsednik podprl lokalne volitve, vendar pa te niso bile uspešne. Na zadnje, ko smo podprli lokalne volitve, je približno pet odstotkov Srbov, čeprav smo volitve podprli, se je odločilo, da se bodo ledeležili volitev. Letos bi bilo verjetno še manj, kljub temu, da bi podprli volitve. Želim si, da bi bile okoliščine drugačne. Ko omenjamo osebe, ki podpirajo volitve na Kosovo v Srbiji, kajte omenili ste, da nekateri ljudje podpirajo um, volitve. Naj vas opomnim, da ima Miloševič Albance v svoji stranki in da so ti podprli Miloševiča v 90-ih letih ne vem, če ti predstavljajo večini, veliko večino prebivalstva. Seveda lahko najdemo ljudi, ki podpirajo določene zadeve, vendar pa govorim tukaj predvsem o demokratični verodostojnosti in mislim, da te ni. Gre za zelo težko situacijo in želel bi si, da bi jo lahko rešili. Upam, da bo do tega prišlo v bližnji prihodnosti, ko bodo volitve zaključene. bomo z veseljem okrepili dialog, kjer bi prebivalci imeli svoje zastopnike, predstavnike na volitvah, ki ne bi kršile nobenih pravil. V teh okoliščinah to ni bilo mogoče. Resnično mi je žal, da je do tega prišlo. Vendar pa želimo še naprej sodelovati z mednarodno skupnostjo, da to situacijo rešimo v bližnji prihodnosti. Prej, ko bo do tega prišlo, bolje bo. Hvala, gospod minister. Sedaj pa sledi drugi krok eh, razprave in vprašanj, vendar eh, moram omeniti čas govora na minuto in pol. Več jih je na seznamu in moramo se držati tudi časa predviden za sestanek. Minuto in pol, de Kaiser. De Kaiser. Na moje vprašanje sploh niste odgovorili glede odnosov med Srbijo in Črnagora. Se opravičujem. Se opravičujem. Želim odgovoriti na to vprašanje. Črnogorski veleposlanik je včeraj predstavil um, svoje, that, that is, uh... svoje overilno pismo srpski vladi. In upam, da bo prišlo do izboljšanja odnosov potem, ko je prišlo do zmanjšanja zaupanja. Po glasovanju na splošni skupščini v OZN-u je prišlo do te razglasitvene odvisnosti. Črnogora je to podprla in za nas so bili to zelo težki časi. Srbija in Črnogora imata zelo posebne odnose, ki jih gojita že stoletja. In priznanje Črne Gore ni bilo običajno priznanje, zato je bilo za nas to zelo težko odločili smo se, da bomo to obravnavali na način, ki ne bo škodil vsebini teh posebnih odnosov, ko gre za zdravje, za šolstvo, za vsa ta področja in se politika Srbije do Črne gore ni spremenila in se tudi ne bo. Želimo si čim boljših odnosov s Črnogoro, kajti Črna gora bo vedno naša najtesnejša soseda, najbližji narod, tako je že stoletja in mislim, da se to ne bo spremenilo. Seveda obstaja politični sporazum med srbsko in črnogorsko eh, vlado in želimo še naprej delati na tem, da bi to rešili za srbsko etnično skupnost v Črnigori ni, situacija ni lahka. Upam, da bomo lahko sodelovali s črnogorsko vlado, da bomo to situacijo lahko izboljšali. Ko pa gre za perspektivo Črne gore, da se pridruži Evropski uniji, jim bomo dali na voljo vse, kar bomo delali in opravili mi, vprašanje prevodo bo dosti lažje, kaj te govorimo identični jezik ali pa vsaj zelo podoben jezik, kot bi dejali nekateri. Zato bomo Črni gori pomagali, ukolikor bomo le lahko. Gre za zelo pomembno sosedno državo. z Bosno in Hercegovino si delita mesto najpomembnejše sosednje države. Bosna in Hercegovina in Črnagora sta obe zelo pomembni sosedi, s, katerijo, s katerima si želimo čim boljših odnosov. Honorevole De Kaiser, per un... De Kaiser, minuto in pol. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Hvala, gospod predsednik, gospod minister. Pridružujem se kolegom in vam čestitam k napredku, ki jih je dosegla vaša država na poti v Evropo in tudi na poti k demokraciji. Nasplošno tri kratka vprašanja. Najprej eh, se želim navezati na to, kar je omenilo veliko kolegov in sicer gre skrbi skrb v zvezi z eh, vojnimi zločinci. Eh, rekli ste, da boste storili vse, kar je v vaših močih ampak direktno vprašanje, kaj pa presega vaše sile, torej kaj, je, kis, kaj so ovire, na katere zadevate pri tem drugo vprašanje, ki je malo bolj boliče. Proces Gardič je preko slik, ki smo jih videli, izval zaskrbljenost. Mi smo sprejeli resolucijo in zahtevamo dan spomina za Srebrenico. Zakaj vaš parlament nikoli ni sprejel take resolucije o tem genocidu? In zakaj ni nikoli obsodil napad srpskih sil na uh, Bosno, sej to je tudi pomembno za obravnavo in predelavo zgodovine. Torej, tu bi lahko storili še več v zvezi s Srebrenico. In eh, tretje vprašanje, meni konflikt s Hrvaško. Hrvaška pravi, da je dala predloge Srbiji, ali lahko to potrdite? Hvala, kolegica de Kajzer. Minuto in pol. Gospa Lutford. Um, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Čisto na kratko bi rada čestitala Srbi za napredek, ker so to že dejali vsi. Rada bi omenila to, da ne podpirate svojega napredka tako, da bi škodili drugim. V okviru vizne liberalizacije veste, da se Evropski parlament zauzema za liberalizacijo za vse pet balkanskih držav. Dejali ste, da je vaše veleposlaništvo v Brusi, Bruslju lobiralo proti stališču Evropskega parlamenta za to, da bi potrdili liberalizacijo za tri države, vključno Srbijo ker naj bi v ta obseg pritegnili tudi Bosno in Hercegovino in Albanijo. Želeli smo si lažjega pristopa za te dve državi vendar nam to ni uspelo, vendar pa sem bila zelo presenečena nad tem, da je vaše veleposlaništvo lobiralo proti temu stališču, kajti to je v nasprotju s tem, kar ste dejali tukaj. Strinjam se z gospode Kajzer, ko pravi, da ne razume, da če delate vse, kar lahko, vaša država še vedno ne najde dveh obtožencev. Ne razumem tudi tega, da je Srbija lahko izpolnila merilo za javno varnost, če ne morete najti teh dveh obtožencev. Hvala, gospod Latford. Kolega Breda, minuto in pol. Uh, Hvala, gospod predsednik tudi jaz pozdravljam to, da je poročilo o napredku Srbije izpadlo tako pozitivno. Želim pa udariti, da bi bilo dobro, če bi začasni sporazum sprijeli tako hitro, kot se le da, tako da bi s tem nekako tudi eh, priznali prizadevanje Srbije. Eh, Mislim, da je bilo pomembno, da smo sprejeli vizumske olajšave, kajte to odpira državljanom Srbije možnost, da potujejo po Evropi. Imam pa tudi vprašanje za ministra. Od oktobra naprej se govori o tem, da je srbska vlada sprejela ukrepe za varstvo manjšin. Vendar so določeni pomisleki glede delovanja vlade o za romunsko manjšino. Torej, sprašujem, kaj želi storiti eh, vlada za izboljšanje položaja romunske manjšine. Hvala. Minuto in pol. Eh, poslanka Kopa. Hvala. Želim za mojo eh, politično skupino SND čestitati ministru k napredku. Mislim, da je zelo dobro, da se vodi dialog tudi s Kosovom. In druga stvar, kar zadeva kazensko sodišče v zadnjem poročilu se je govorilo o napredku. E, omenjala se je tudi e, nacionalna amnestija, vendar se je povdarilo, da je treba izročiti tudi še dva zadnja obdavženca. Ali je še kaj specifičnega, e, kar mora storiti Beograd v tej zadevi? In gospod predsednik Albertini, ali bi bilo možno, da bi enkrat povabili gospoda Bramca, da bi tudi iz prve roke izvedeli, kako zgleda sodelovanje s Srbijo. Potem bi mogoče si lahko ustvarili tudi bolj objektivno sliko o tem, torej bi eh, se zelo, eh, si zelo prizadevala za to. Hvala. Poslanka Kopa. Torej, vaš predlog bomo preverili in verjetno ga tudi eh, pozitivno obravnavali, gospod Weigel, minuto in pol. Gospod minister, minuta in pol je malo za neko resno razpravo. Eh, rad bi pozdravil vas kot predstavnika mlade generacije srpskih politikov in, eh, in eh, verjamem, da boste vi, kot je to tudi že nekako nakazal, vaš predhodnik Svilanovič znali na svet gledati in ga projicirati nazaj v Srbijo na modern način. E, veselim se, da bodo mladi Srbi lahko končno potovali po vsej Evropi, tako kot so njihovi očetje in matere in mislim, da bo to e, dodatna spodbuda tudi za proevropsko politiko v Srbiji. E, zdi se mi, da smo preveč danes posvetili pozornosti kosovskemu vprašanju. To ni vprašanje, ki se ga da na kratko odpraviti. Poleg tega govorimo o državi drugi, ki jo je priznalo 22 članic Evropske unije. Rad bi pa tukaj rekel nekaj. Jaz sem na mesto vas danes sprožil vprašanje Eh, eh, vračanja Srbov na Hrvaško kot akutnega vprašanja. Eh, danes bi rad sprožil tudi vprašanje zaščite pravic Srbov na Kosovu in zaščite srbskih samostanov in drugih zgodovinskih krajev. To je pomemben del, ko se pogovarjamo o situaciji na Kosovu. Spoštujem gesto predsednika Tadića, ki se je podal v Srebrenico, ampak seveda pridružujem se tudi vsem tistim ki, ki, ki poudarjajo da je treba mladiča pripeljati pred sodišče hvala lepa Thank you, Mr. Chairman. Mr. Minister, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo pozorno sem poslušal vaš govor. Govorili ste zelo elokventno o vaših prioritetah. Zelo sem zadovoljen, da ste si pravilno zastavili prioritete kajti govorili ste o vaši politični prihodnosti države v Evropski uniji. Seveda sedaj vsi pričakujemo konkretne dokaze za to, da resnično delate za to. Omenili ste tudi, da vas skrbi premor po sprejetju Hrvaške v Evropsko unijo, da bo potem prišel do premora, povezanega z otrujenostjo in tako dalje. Gospod Kacin je to omenil in to lahko potrdim. Prosim, ne vznemirjajte se zaradi špekulacij ali napovedi o premoru. Vi se morate osredotočiti na na izpolnjevanje kriterijev Srbije. Če boste to storili, tega ne more prezreti nihče in vsi bodo to priznali. In še vprašanje, ki so ga omenili že predhodnosti, ki bi ga rad zastavil tudi sam, brez kakršnekoli kritike. Kaj bo storila srbska vlada za to, da bo rešila odprto vprašanje, ki se imenuje Radko Mladić? Hvala lepa. Kolega Kukan, Besedo ima kolegica Gomeš za minuto in pol. Hvala lepa, gospod minister, za vaš govor. Imam pa vprašanje v zvezi z lokalnimi volitami. Nihče ni pričakoval, da jih boste podprli. Vendar pa smo pričakovali, da boste pozvali srpske eh, državljane na Kosovu, da se odeležijo teh volitev kajti ti tam živijo, ne bodo sodelovali na volitvah v Srbiji in s tem bodo preprečevali demokratični razvoj politike na Kosovu. Pravili ste, da veste, kako zelo ključno je vprašanje izročitev mladiča in hađiča Haškemu sodišču. Če želite, da ti zločinci pridejo na sodišče, zakaj preprečujete eh, pravico na, v Mitrovici, to ne bo pripomoglo k pravici, niti ne bo pripomagalo Srbom na Kosovo. V Mitrovici imate kriminalno gospodarstvo, kar ne more biti dobro za Srbijo dolgoročno gledano, kot tudi ne za Evropsko unijo, kot tudi ne za cel Balkan. Eh, Hvala, poslanka Gomez. Kolegica pak minuto in pol. Gospod zunani minister, no, sem, nočem, se, nočem se zgubljati v podrobnostih, ki so bile omenjene. Vendar želim zavrniti, kar ste rekli prej. Ne more biti tako, da Srbi, katerih domovina je Kosovo, ki živijo na Kosovo, ki se želijo odeležiti volitev, ne morete jih primirjati z Albanci, ki so pomagali Mološeviću storiti to, kar je storil. Prosim vas, da to vzamete nazaj. Včeraj so, je bilo osem eh, mladih Srbov pri meni v pisanju lekarni, ki so mi rekli, pripravljeni so sodelovati v volitvah v novo ustanovljenih eh, občinah in želijo, da jim pomagamo, da lahko do, organizirajo dobro sodelovanje. Ostro obsojam, da jih primirjate s tistimi, ki so pomagali Miloševiču, da je storil to, kar je storil. Hvala poslanka Pak, eno minuto. Bazijsko, eno minuto, zato ker nam manjka čas, manjkuje čas. Ne, treb... Hvala. Spoštovani gospod zunani minister, želim vas vprašati, kako podpirate Romune na območju Timoka in kaj ste storili, da bi priznali njihove pravice. Uh, Zahodna Srbija ne priznava tih e, eh, Romunov. Gre za približno 250 tisoč oseb. E, prizna, Srbija priznava samo manjšino v Banatu. Hvala, Bazesku. In gospa Lunaček, eno minuto, ker je že drugič na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod minister, Popolnoma podpiram integracijo Srbije v Evropski uniji in tudi priznavam napredek vaše države, vendar pa naj jasno povem, da sem poročevalka Evropskega parlamenta za Kosovo, ne za, Srbo, za Srbijo. To je gospod Kacin. In kot um, lahko povem, da poslanci niso bili zadovoljni, da ni prišlo do drugačne resolucije, vendar pa je situacija takšna, kot je. Strinjam se tudi z gospodom Paktori, sama sem se srečala z kosovskimi Srbi in sem bila zelo presenečena nad njihovim stališčem. Pravite, da niste zadovoljni, da ne morete podpreti volitev, da vam je žal vendar pa vam naj vam povem, da so stvari v politiki možne, če poli, zato obstaja politična volja. Moramo zagotoviti, da Kosovo prezame stvari v svoje roke. To velja tudi za Srbe na Kosovo. Seveda vam ni treba podpreti volitev, vendar pa jih lahko prosite, da se odeležijo volitev, da stvari vzamejo v svoje roke, da lahko na demokratični način oblikujejo politiko v tej državi. Hvala. Hvala, kolegica Lunaček. Gospod minister bo odgovoril. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Odgovoril bom na vprašanje, na katerega sem prej pozabil. Gre za mejno vprašanje s Hrvaško. Mislim, da je bil dosežen določen napredek pričeli smo govoriti o tem vprašanju. To že pomeni določen napredek. Vendar pa je napredek težko doseči, če začneš z ničle. Gre za zelo zapleten problem in seveda upam, da ga bomo rešili preden bo ta problem, problem postal breme. Na vse zadnje bomo vsi v Evropski uniji. Torej, vprašanje meja ne bo več imelo istega pomena. No, zdaj, ko sem to rekel in ko sem pred kratkim bil udeležen tudi v razpravi o mejah, moram povedati tudi, da stvari niso bile vedno popolne in da tudi niso popolne zaradi tega, moramo vložiti veliko prizadevanj v to vprašanje. In to bomo vsekakor skušali zgoditi, eh, storiti in sicer na bilateralni ravni s Hrvaško. Ne želimo, da, mejn, da to mejno vprašanje postane breme. Kar torej zadeva dvostranska vprašanja s Hrvaško. In tukaj gre tudi za begunce iz Hrvaške, ki živijo v Srbiji. Naj povem, da je to še zmeraj zelo, zelo težavno vprašanje. Ni bil dosežen zadosten napredek in upamo, da bomo v prihodnosti pri tem bolj uspešni. Imeli bomo veliko konferenco o beguncih in sicer februarja v Beogradu. Ta uh, konferenca bo, upam, da Eh, vključevala tudi Evropsko komisijo. Upam, da bo komisija sodelovala. Konferenca pa bo organizirana v sodelovanju z Združenimi narodi. Danes dopoledne ste imeli razpravo o Hrvaški, torej ne želim preveč na dolgo razpravljati o tem. Pravica Srbov, da se vrnejo na Hrvaško, gre za pravico tistih eh, Srbov, ki so bili izgnani v okviru operacije Nevihta. Takrat je šlo za etnično čiščenje in Srbi bi morali dobiti pravico, da se vrnejo na svoje domove, vendar pa nažalost prizadevanja še niso bila dovolj dobra. Vseeno pa bi radi čestitali hrvaški vladi za vsa prizadevanja in želimo sodelovati s hrvaško vlado, pa tudi z vsemi drugimi, tako da bi lahko zagotovili vsem, ki so bili v 90-ih letih izgnani z domov, da se lahko na svoje domove tudi vrnejo. Torej, še naprej bomo sodelovali s Hrvaško in vsemi drugimi pri rešitvi tega vprašanja. Spet vas je veliko zastavilo vprašanje o mladiču. In o primeru pred mednarodnim kazenskim sodiščem. Ponovil bom to, kar sem dejal v svojem prejšnjem odgovoru. Mogoče je tukaj potrebno dodatno pojasnilo. Ko pravim, da ne moremo storiti nič več, kot počnemo v tem trenutku? Zastavili ste vprašanje, torej kaj ni v naši moči? Ko torej govorimo o tem, ne najdemo odgovora. Namreč preizkujemo vsak kvadratni kilometr Srbije. To počnemo v okviru mednarodnih prizadevanj. Če ima kdo kakšen predlog, potem smo pripravljeni ta predlog sprejeti in ga ugraditi v naša prizadevanja. Če bi vedeli, kje je bil ali je mladič, potem ne bi bil več na prostosti. To vam lahko zagotovim. Lahko vam zagotovim, da se naše stališče ne bo spremenilo. In zavedati se je potrebno, da včasih ni lahko najti vojaškega poveljnika, ki se skriva v gorskih in težko dosegljivih območjih. Tukaj gre zgolj za špekulacijo, ne vemo, kje mladič je. Tam je bil na zadnje viden oziroma tam so zadnji sledovi. Evropejci in američani si trdo prizadevajo, da bi našli osamo Bin Ladna in nihče ne dvomi v njihova prizadevanja, vendar pa Bin Ladna še niso našli. Mi skušamo najti obtožence in mislimo, da je prav, da ima vsak pravico, da se brani pred sodiščem potem pa k Bosni in Hercegovini. Moram zavrniti očitke z vsem dolžnim spoštovanjem, da so srbski uradniki oziroma predstavniki veleposlaništva delovali zoper liberalizacijo viznega režima in sicer zaradi udeležbe Bosne in Hercegovine. Če želite uradno stališče vlade Republike Srbije, menimo, da bi morali dobiti liberalizacijo viznega režima že jutri. Mislim, da morate spoštovati uradno stališče vlade Srbije. Upamo, da bo Bosna in Hercegovina dobila isto pravico, da bodo državljani Bosne in Hercegovine dobili iste pravice kot državljani Srbije. Črne gore in nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Upam, da se bo to zgodilo raje prej kot kasneje. Torej, nikogar ne želimo izpustiti. In če imate magično palčko oziroma magično paličico, s katero bi to lahko dosegli jutri, potem to prosim storite, ne glede na kriterije vem, da to ni mogoče, zato sem govoril o magični paličici. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da tudi Bosna in Hercegovina dobi liberalizacijo viznega režima. Sovražimo namreč situacijo, v kateri državljani Bosne in Hercegovine te pravice ne bi imeli. Ko gre za Bosno in Hercegovino, je naše stališče naslednje. Želimo, da je ta država enotna, želimo, da, se, da raste in se razvija in želimo, da je ta država zmeraj vključena v vse postopke. To je stališče Srbije in to stališče se ne bo spremenilo, dokler bomo imeli to vlado. Kar zadeva Srebrenico, naj še enkrat povem. imeli smo trenutek Vilja Brenda, bi lahko rekli, ob slovesnosti. Tam je bil predsednik in tam sem bil tudi jaz. Predsednik se je poklonil žrtvam. Kot demokratično izvoljeni predsednik Srbije je tudi povedal svoje mnenje. Izvolili so ga ljudje, podprli so ga ljudje in sicer zato, da izvaja določeno vizijo. In del te vizije je bilo tudi to dejanje in njegova izjava. Na to smo zelo ponosni. Nikoli ne bomo skušali na noben način pozabiti, nikoli ne bomo dovolili pozabiti, kaj se je zgodilo v Srebrenici. Obsojamo to dejanje. In upam, da bomo kmalo lahko to situacijo pustili za nami. Enako kot vojne zločine, ki so bili nekoč zelo pereči, sedaj pa so v preteklosti. Vendar pa nikakor ne bomo zbežali pred svojo odgovornostjo. Zato želimo popolno sodelovanje s Hagom. Žal mi je, da vam ne morem dati boljšega ali bolj obsežnega odgovora. Ali pa, da vam ne morem dati naslova obtožencev. Vendar pa vam zagotavljam, da ne bomo mirovali, dokler jih ne bomo našli. Sodelovanje z Euliksom. Naj povem, da smo posem zavezani temu sodelovanju mislim, da je Srbija najbrž najbolj zanesljiv partner v Eoleksu. Stavbe Euleksa ne zažigajo Srbi, ne kamenjajo jih Srbi, kamenjajo in zažigajo jih Albanci. To se ne dogaja v Mitrovici, to se dogaja v Prištini. Mislim, da se moramo osredotočiti na celotno perspektivo. Stvari v Kosovo se izboljšujejo. Kljub resnim in globokim nesoglasjem. Ta nesoglasja obstajajo in ne bodo enostavno izginila. Nadaljevali bomo z našimi prizadevami na najboljši možni način situacija na Kosovo je težavna, kar zadeva recimo organiziran kriminal, je Kosovo najbrž središče organiziranega kriminala v Evropi ali pa morda ne samo v Evropi. Srbija nima možnosti, da bi se soočila s tem problemom organiziranega kriminala, ne da bi spoštovala resolucijo 1244. Situacija v Mitrovici je daleč od idealne. Povedati moram tudi, da je situacija tudi druge po Kosovo katastrofalna, kar zadeva kriminal in tako naprej. Mislim, da bi si vsi morali prizadevati za izboljšanje te situacije.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 določena kulturna dediščina je ogrožena, gre za samostane iz srednjega veka, ki so v zelo težavnem položaju, ki so ogroženi v tem trenutku. Nekateri ste mogoče slišali za samostan Dečenim, to je eden izmed najstarejših in najlepših srednjeveških srpskih samostanov. Gre za kulturno dediščino UNESCO, ki je ogrožena. Zavrača se vrnitev imetja temu samostanu in tudi potem, ko so mednarodni uradniki albanskim oblastem naročili, da naj to storijo, to ni bilo storjeno. V varnostnem svetu sem že večkrat dejal, da imamo recimo mesto Đakovice in v središču tega mesta je bila crkv in te crkve več ni. Veste, kaj se je zgodilo s to crkvijo? Crkv je bila sežgana, potem so ta del tlakovali in tam je sedaj javni park v središču mesta Đakovice, kjer je bila nekoč crkv. Torej, izbrisali so vsako sled obstoja te crkve. To sem že trikrat izpostavil v varnostnem svetu. To smo izpostavili v UNESCO in to izpostavljam tukaj. Je to pot do sprave? Da se sežiga in uničuje crkve, da se potem to območje tlakuje in da se gradijo na tem mestu javni parki? Mislim, da ne. Oprostite, da sem na to vprašanje odgovoril na nekoliko bolj čustven način, ampak takšni so tudi občutki ljudi glede crkva na Kosovo. Najbrž veste, da imamo zelo posebne zgodovinske in spiritualne odnose do Kosova. Zastavljena sta bila še dva vprašanja v zvezi z romunsko manjšino. Zelo tesno sodelujemo z romunsko manjšino, ta je del vlade, so zelo tes, tesni partnerji in mislim, da imamo zelo tesno sodelovanje med Romunijo in Srbijo, ne samo v Srbiji, ampak tudi v Romuniji in druge. Torej, še naprej bomo zelo tesno sodelovali. Zagotoviti želimo, da nobena etnična manjšina, še najmanj romunska, ni v težavnem položaju. Kar zadeva zaščito etničnih manjšin, mislim, da je Srbija, da lahko ima Srbija na tem področju vodilno vlogo. Poglejte si Vojvodina.